Gospe in gospodje, lepo prosim za pozornost. Danes se bomo ukvarjali z pomembnim vprašanjem, to je vprašanje proračuna. Gospa Gil je poročevalka in prosim jo, da nam poda nekaj začetnih komentarjev. Nino, izvoli. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Glasovali bomo o proračunu za leto 2017. Zaradi zamud nismo imeli priložnosti, da bi govorili o osnutku proračuna, ki smo ga dobili od sveta pred poletnim odmorom. Vem, da številne skrbijo rezi, ki jih predlaga svet, na področju zonanih zadev. Vse skupaj to znaša okrog 105, obvezno, 105 milijonov na področju obveznosti in 70 milijonov na področju plačil. Opravljati moramo pomembno delo in pomembne naloge na področju zonanih zadev, zato je zelo pomembno, da smo pri glasovanju jasni. Jasno moramo povedati, kaj se dogaja. V okolici soseščina je v težavah. Poglejte si Ukrajino, vojno v Siriji, krizo z begunci in tako naprej. Vse to vzbuja pomisleke pri naših voljivcih. Kot poročevalka sem se odločila naslednje. Posvetiti se moramo področjem, ki so ključno pomembna, tam, kjer je nujno, da Evropska unija in države članice storijo več. Vem, da številni poslanci prav tako menijo, da moramo podpreti razvojne cilje tisočletja. Zaradi tega številni afričani zapuščajo svoje domove in migrirajo drugam. Čisto na kratko, da vam povem nekaj o stališčih, ki jih imam pri posameznih vprašanjih, še posebej kar zadeva pilotne projekte. Posvetiti se moramo odnosom z ključnimi strateškimi partnerji. Zato skupaj z ELS podpiram predlog, da bi zagotovili financiranje za to, da okrepimo čezatlantske odnose. In ti odnosi morajo biti tudi v našem interesu, ne samo v interesu američanov. Prav tako moramo okrepiti izmenjavo dobrih praks in boj proti radikalizaciji. Sodelovati moramo s strateškimi partnerji, še posebej v tistih regijah, kjer je še veliko ekstremizma. In tudi tam, kjer se ta šele pojavlja, naprimer v jugovzhodni Aziji. Zato sem predlagala, da bi sodelovali bolj z Bangladešem in Indijo. Prav tako podpiram pilotne projekte zato, da bi okrepili vlogo civilne družbe pri tem, da bi zavarovali pravice sindikatov in pravice do ozemlja v Kolumbiji, kajti ona je pomemben partner za nas in za Južno Ameriko. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za sodelovanje in upam, da bo glasovanje odražalo našo skupno ambicijo, da bi imeli močno in učinkovito zunanjo politiko. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Še kdo? Razprave ne bo. Zato je zdaj čas za glasovanje. Ne? Izvolite, gospod Korvin. Situacije se hitro spreminjajo, še posebej na področju Turčije, zato predlagam, da bi preložili glasovanje za en teden in razmislili o denarju, ki bi ga naj namenili za Turčijo. Hvala, gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil Nini Gil za odlično sodelovanje. Dobro smo eh, sodelovali in mislim, da imamo zelo koherentna stališča v našem odboru v zvezi s proračunskimi zadevami. Sam sem eh, proti eh, predlogu, ki smo ga ravno gar slišali, mislim, da moramo glasovati danes. Dosegli smo kompromis različnih političnih skupin glede številnih točk. Hvala. Hvala lepa. Gospod Korvin, ne morem odobriti preložitve, zato ker je četrtek rok za uložitev predlogov sprememb v odboru za proračun, zato na žalost ne moremo sprejeti vašega predloga. Nadaljujemo in začeli bomo z glasovanjem. Začeli bomo z predlogi spremem odbora za proračun. Glasujemo torej o proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2017. Potem bomo glasovali o resoluciji. Sedem, sedem, nič dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedem, sedem, nič tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 52-95, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 5-3-2-3, za, proti vzdržani, zavrnjeno. 5-2-9-1, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 5-2-9-3, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 309, kdo je za, proti Preverjamo, to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Med 31 za, 28 proti, nekdo se je vzdržal, sprejeto. 311, kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. Pet, tri, ena, ena. Na mojem listu papirja je to prvi predlog spremembe na drugi strani. Prav tako upoštevajte, kdo je predlagal ta predlog spremembe. 5, 3, 1, 1. Torej, še enkrat, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 3, 1, 3, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko. Abstimmung ist geschlossen. Konnes glasovanja. Nekdo iz vrst socialistov je preveč. A samo eden. Sprejeto 32 za 26 proti. 5, 3, 1, 2. Kdo je za? Proti vzdržane, sprejeto. 324 je za, proti vzdržani, sprejeto. 531 nič, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 5266, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 5, 3, 2, 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 2, 9, nič, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 2, 5, 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 2, 5, 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 2, 5, 9, 5257, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5254, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5267, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5262, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Izvolite. Saj niste resni. Zdaj pa glasovanje v svežnju. 5334 do 5339. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 5256. To je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 5332. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 5268, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 5330, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 1, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 5269. 5269, torej kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Ali lahko od 5252 do 527 nič vzamemo skupaj, glasujemo v svežnju, torej 5252 do 527 nič, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 5333, kdo je za? proti vzdržanje sprejeto, 5, 2, 7, 1, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 5, 2, 7, 2, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 5, 2, 6, nič, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, kompromis 3, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 5, 3, 2, 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 5, 2, 7, 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5, 3, 3, 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 5, 3, 2, 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 5, 3, 2, 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 5, 3, 2, 6, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 5, 2, 8, 3, kdo je za, z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, zdaj pa glasovanje v svežnju, 5, 3, 4, nič, do ustnega predloga spremembe, 2, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, vzdržanje. Sprejeto. 5, 2, 7, 4, kdo je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 5, 3, nič, 4, kdo je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 5, 2, 8, 6, kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto. 5, 2, 8, 7, kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto. 5, 2, 6, 4, kdo je za, proti vzdržanje proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 2, 6, 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 3, nič, 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 2, 8, 9 in 5, 3, 1, 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 5, 2, 7, 5, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 5, 2, 7, 6, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 5, 2, 7, 8, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 5, 2, 8, nič in 5, 3, 2, 5, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 5, 2, 9, 9, s ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Pri naslednjem predlogu spremembe želim nekaj povedati. Gre za vpraševanje kadrovanja v Evropski službi za zonanje delovanje. Mislim, da je zaenkrat veljala neuravnoteženost med uslužbenci Evropske unije in nacionalnimi strokovnjaki. Včeraj sem o tem govoril po telefonu z gospod Mogherini, danes zjutraj mi je poslala pismo. Tam dejansko priznava, da obstajajo neravnovesja, še posebej kar zadeva na področju menedžmenta tudi kar zadeva najviše položaje. Zato je pripravljena, da bi, če bi o tem glasovali, o tem tudi govoriti, preden pride do končnega glasovanja v proračunu za, oziroma odboru za proračun, zato da bomo zagotovili, da se zadeva reši. Mislim, da je to dober razvoj dogodkov, zato lepo prosim, da to potrdite zato da bomo potem v pogajanjih našli konstruktivno rešitev. Izvolite. Tolmači ne slišijo. Dobro, kakor veste. Nikoli ne bi podal predloga spremembe, če bi bilo preveč predstavnikov Evropske unije. Pri položajih na področju menedžmenta v sedežih imamo preveliko število nacionalnih strokovnjakov v primerjavi z zaposlenimi strani Evropske unije. Pravilo je jasno, koliko ljudi naj pride od institucij skupnosti, koliko iz diplomatskih služb držav članic. Dogovor je jasen in zdaj je prišlo do neravnovesja, zato ker smo seveda zdaj na začetku šele pet let je od tega, ampak vseeno je treba priti do rešitve. Zato je dobro, da bomo imeli dogovor z gospod Mogherini, da se bo ta zadeva rešila. Izvolite. Propose... Gospod predsednik, glasoval bom za ta predlog spremembe, seveda, ampak Želim si, da bi imeli podrobne informacije o tej temi enkrat v bližnji prihodnosti. Pismo gospod Megerini vam lahko pošljemo in tam so tudi zabeležene podrobnosti. To pismo smo dobili danes do povdan. Imamo pa tudi nekaj kopij, če želite dobiti več informacij, zato da boste lahko videli, da je ta predlog spremembe Ferhofstad, Brok in Gualtieri dober in da lahko to tudi uporabite. Izvolite, gospa Fotiga. Hvala lepa, gospod predsednik. Problem je tudi ta, da obstajajo v institucijah neravnovesja Mislim, da moramo govoriti tudi o tem, kaj te nove države članice so v slabšem položaju. Zato seveda računamo, da boste tudi to upoštevali. Auch das werden wir prüfen, haben wir geprüft, ich weiß nur, dass... To bomo preverili. Ampak eh, povem vam lahko, da je moja država v še posebej slabem položaju tukaj. Ampak, dobro, bomo videli, kaj bomo naredili s tem. Naš namen je, tako ali tako, torej mene, Verhofstata in Gualterija, da bi jeseni izvedli pregled izvajanja dogovora z službo za zonanje delovanje. O tem smo se že dogovorili in seveda bo tudi to igralo pomembno vlogo, da se bomo Zadeve še enkrat ogledali. Gospa Kalnijete. A, vi že glasujete, odlično. Torej, kdo je za? Vzdržani? Proti? Sprejeto. Blok vot 5349. Glasovanje v svežnju 5349 do 5354. 5289, eh, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. In to je to. Najlepša hvala. Gospod Gel. Mislim, da ste res opravili odlično delo. Brez večjih težav smo zadevo pripeljali do konca. Zdaj pa osnutek mnenja. Najprej predlog sprejme gospe Lezing, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Dve, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. Preda se nikoli ne preda. Spet eden iz vrst socialistov preveč. Sedemindvajset za, štiriintrideset proti, zavrnjeno. Kompromis eno, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe osem, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, devet, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, deset, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, enajst, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 12 do je za, proti vzdržani sprejeto, 14 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 15 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 16 do je za, proti vzdržani sprejeto, 18 glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržovani. Zavrnjeno. Zdaj pa elektronsko glasovanje o celotni umetnini. Abšimo izkišlosen. Konec glasovanja. 50 za, 6 proti, 5 vzdržanih. Sprejeto. Čestitam poročevalki in želim vam obilo uspeha v pogajnih, ki vas čakajo prihodnje tedne z odborom za proračun. Zdaj pa sedma točka na dnevnem redu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 kaj se je dogajalo v Turčiji letos poleti, še posebej kar zadeva državni udar v Turčiji. Smo večkrat govorili z zunanjim ministrom, Kati Piri, naša poročevalka in jaz sva prejšnji teden obiskala Turčijo ugotoviti je treba, da se zadeve razvijajo na slabše. Veliko je neredov v Turčiji. Erdogan je bil razočaran, da ga je sprejel Putin, iz Zahoda pa ni prišel nihče. Tudi ni bil zadovoljen, ker se nismo oglasili proti temu državnemu uradu tudi dogovor o beguncih, dogovor o liberalizaciji vizumskega režima se je izpridil, to je zdaj nekakšna kakofonija, če uporabim grški izraz. In z obeh strani so prišli glasovi mnenja, ki niso konstruktivni. Nekaj moram povedati. Mislim, da je bil obisk pozitiven, imeli smo odprte pogovore, kritične pogovore o odprtih vprašanjih, ampak mislim, da so bili pogovori konstruktivni. Jasno smo povedali, da tisto, kar se je dogajalo pred državnim udarom na področju svobode medijev in tako naprej za nas ni bilo spremljivo, tisto, kar je bilo pred državnim udarom. Torej. Ampak vseeno smo tudi zelo jasno povedali, da smo proti državnemu udaru. In jasno smo povedali, da smo zadovoljni, da so vse štiri stranke, tudi HDP, nastopile proti državnemu udaru v parlamentu. Vsi so proti udaru. Vse demokratične stranke so se izrazile proti vojaškemu državnemu udaru. Pogovarjali smo se z ministerskim predsednikom Gilderimom, nekaterimi ministri, tudi ministrom za zonanje zadeve, ministrom za evropska vprašanja in tudi ministrom za notranje zadeve. Imeli smo tudi pogovor z ministrom za pravosodje čeprav mi pri tem pogovoru ni vse bilo popolnoma jasno. Govorili smo tudi z Ismail Karamanom, predsednikom parlamenta. Govorili smo tudi s predstavniki strank, tudi z HDP, govorili pa smo tudi s predstavniki civilne družbe. ko sem bil v Turčiji, mi je postalo zelo jasno, da je Turčija doživela šok. Od leta 2013 prihajajo znaki, da se zadeve premikajo, da se v zadeve mešajo gulenisti ampak eh, vlada je na začetku z njimi sodelovala, potem ne, marsikaj so se morali naučiti in kar zadeva gibanje kolenistov, mislim, da sem se veliko naučil. Na zadeve zdaj gledam drugače. Kaj ti? Mislim, da gre jasno za skupino, ki je dolga desetletja pletla nevidno mrežo in Upletli so se v državo. Bili so tam zvesti uslužbenci golenistov, torej v državnem aparatu, v vojski in bilo jih je veliko več, kot so domnevali. Golenisti so sistematično gradili to mrežo, že mlade ljudi so vzgajali v tem duhu, gradili so duh bratovščine več desetletji, so govorili o tem in golenisti menijo, da bi morala v državi in v družbi veljati posebna ureditev, šariatsko pravo. In to je treba upoštevati. Ko sem bil v parlamentu, sem videl, da so izstrelili od tam štiri ali pet raket. Nekatere od teh raket sto petindvajset eh, poslancev je bilo tarča. Predstavljamo si to, da bi bili naprimer v Evropskem parlamentu in 125 ljudi bi sedelo na, v plenarni dvorani. To se sicer ne zgodi pogosto, ampak vendar. V dvorani P3C50 pa bi eksplodirala bomba. Tako si to predstavljate tudi nam to ne bi bilo všeč. Ali pa, če bi se to zgodilo v francoski nacionalni skupščini ali v Westminsteru. Vojska je to storila z letali, z helikopterji. Prišlo je tudi do napada na. počivališče predsednika. Ne vem zdaj, če je to popolnoma res, ampak vsekakor je to bilo zelo tvegano, kajte on se je potem z letalom odločil za potovanje nazaj v prestolnico Ankaro in sovražniki so takrat imeli v zraku letala F-16, ki bi ga, ki bi ga lahko kadarkoli se strelila. Šlo je za paralelni aparat v državi. Zato moramo to upoštevati tudi, kar zadeva razrešnico, namreč deli vlade niso več sposobni delovati zaradi težav z osebjem. Kaj te celotne strukture so zdaj odpadle. Vseeno pa smo rekli, da je treba zadeve izvesti v skladu z načeli pravne države, vsa, vse te aretacije in odpuščanja. Turčija je tudi predstavnica sveta Evrope in rekli so nam, da bodo te zadeve, tudi kar zadeva procese proti tem ljudem, izvedene v skladu z načeli pravne države in da bo zadeve lahko spremljala delegacija sveta Evrope. Videli bomo, kako se bo to zgodilo. Stranke so se torej izrazile proti državnemu udaru, ampak z HDP vseeno ne bodo izvedena pogajanja, da bi prišlo do koalicije pri boju proti posledicam vsega tega in mi smo rekli, da je to napačno, kajti po našem mnenju bi tudi HDP morali vključiti v končno obdelavo posledic, zato da bi premustili delitev v družbi. Ena delitev je seveda delitev za guleniste, druga delitev pa je vprašanje kurdov. Zato bi bilo smiselno, da bi mirovni proces s kurdi, ki je bil do pomladi leta 2015 na dobri poti, da bi s tem nadaljevali. To je bilo potem prekinjeno, zdaj pa mislim, da bi bilo zadevo dobro peljati naprej. To je v interesu celotne Turčije. Dobro bi bilo, če bi s tem nadaljevalo in mislim, da bi HDP lahko imela neko funkcijo povezovanja. Ampak zaradi terorističnih dejanj, ki so se tam zgodila v preteklih tednih, je tako, da je prišlo do terorističnih napadov strani PKK in drugih proti civilistom, naprimer. Zaradi tega se je zdaj pojavilo ozračje, ki onemogoča, da bi zlahka spet začeli s tem procesom. Mislim, da nas tam čaka še veliko dela in vedeti moramo, da je tudi Evropska unija PKK razglasila za teroristično organizacijo. Tesno smo povezani z HDP, ne pa s PKK-jem. PKK je teroristična organizacija mislim, da je zelo pomembno, da poiščemo rešitve na tem področju. Prav tako moramo obravnavati vprašanje napada v Siriji. Tam smo bili takrat, ko je bil tam tudi podpredsednik Biden in v Evropski uniji je tisk pozabil, da je bil tam tudi Barsani predsednik govorili smo z njima in dobro bi bilo, če bi razjasnili nejasnosti in da bi Turčija končno enoznačno nastopila proti islamski državi. To se je zgodilo in to je dobra novica. Druga novica je, da je s tem povezanega še nekaj, namreč sirski kurdi se ne smejo razvijati naprej. Danes je situacija takšna, da obstaja 400 km širok pas med Sirijo in Turčijo. Na meji, ki je 600 ali 700 km dolga in ta pas je v rokah kurdo. In kolikor vem, kurdska vlada ni zahodno od Eufrata. Obstajajo jasni dogovori tudi za koalicijo, da ne smejo iti zahodno od Evrata. No, zaradi vakuma, ki se je tam oblikoval, so se kurdi odločili, da bo šli zahodno od Evrata. In to pomeni, da bi se lahko celotna, celotno obmejno območje znašlo v kurdskih rokah. Kurdi so tam začeli zavojevati območja, ki niso kurdska, ampak arabska. In ljudje, ki tam živijo, menijo, da to ni dobro, ne želijo si, da bi jim vladali kurdi. Zato Turki tam ne ukrepajo sami, ampak ob podpori ljudi, ki tam živijo. Američani so zdaj rekli, da so to enkrat pozdravljali, kajti Kurdi naj bi se že umikali preko Evfrata in vojaških ukrepov bo konec. To se mi zdi prav, kajti če so izpolnjeni pogoji, da torej niso več zahodno od Evfrata, potem je treba s tem tudi končati, kajti po drugi strani. So ti sirski kurdi zelo koristni pri boju proti islamski državi. Ampak zaradi terorističnih dejanj in zaradi včasih nejasnega stališča Turčije na področju sirske vojne bo zdaj vse skupaj bolj jasno in to je za nas pozitivno. Zanimivo pa bo videti, na kakšen način je zdaj mogoče zagotoviti mostove, prem, premustiti razlike, glede na to, da prihaja tudi do pogovorov z Rusi in Putinom, zato da bi mirovni proces v Ženevi spet zaživel. V Turčiji je zadeva krhka in situacija je zelo krhka in spet se obračajo proti Evropi. Ni prišlo do velikih novih zamisli za članstvo, ampak vedo, da bodo gospodarstvo lahko razvili le s pomočjo Evropske unije. Pogovori z Putinom niso bili zelo učinkoviti. Zdaj je več turistov iz Rusije, ampak kmetijski izdelki ne bodo prišli. Tu Rusija se je odločila, da bo sama zadostna na tem področju, ne pa, da bi spet začeli uvažati. Priljubljenost Erdogana, seveda temelji v Turčiji na desetih letih dramatičnega gospodarskega razvoja. Deset let je bil razvoj na področju gospodarstva zelo dober. To je človek, ki je zgradil Turkish Airlines, naprimer. On je povezal Ankaro in Istanbulom z železnico. On je poskrbel za sodobno Turčijo. Kati in jaz sva več kot dve uri govorila z njim, nismo govorili le o uradnih zadevah, ampak smo šli tudi v globino. Povedati moram, da sem nekoliko spremenil svoj pogled na tega človeka. Mislim, da mu je jasno, da se bo samo z carinsko unijo in večjim navezovanjem na Evropo lahko razvil bolje. Mi izvažamo 17 milijonov evrov v Turčijo. 17 milijard evrov blaga. Gospodarski razvoj se bo nadaljeval, le če bo imel dobre odnose z Evropsko unijo. Na podlagi tega na podlagi teh pogovorov, na podlagi te ocene in eh, na podlagi posledic državnega udara nisem imel vtisa, da bi poskušali izsiljevati Evropo. Mislim, da bi tudi mi morali omiliti retoriko če bomo retoriko omilili in če bomo vsi delali v svojem interesu, bomo lahko zadeve razumno rešili. V Turčiji se izvajo stvari, ki bi jih lahko kritizirali in v poročilih v Turčiji to vedno izražamo. Kati bo pripravila naslednje poročilo in jasno je povedala, da bomo imeli tudi kritično mnenje, ampak osnova za vse skupaj so dobri odnosi. Mislim, da je Turčija, ki je stabilna tudi v našem geostrateškem interesu. To nima povezave z članstvom, ampak želimo si, da bi se razvijali v smeri Evrope. To moramo imeti pred očmi. Prav tako ni bilo nikogar, ki bi rekel, da če se to ne bo zgodilo, bomo odpravili dogovor o beguncih. Moj vtis je bil, da ima Turčija namen, da se drži dogovora o beguncih. Niso zadovoljni za vsem, moti jih ena točka, namreč zahtevamo, da 6 milijard evrov ne gre v proračun Turčije, ampak da se ta denar porabi neposredno za begunce v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami. Prvi denar je že stekel in še več kot to. In glede na to, da je tam dva ali tri milijone beguncev, je zelo pomembno, da zagotovimo pouk. Kajti, če otroci ne bodo dobili izobrazbe, potem pač tam vzgajamo novo generacijo teroristov. Zato je ta načrt B, da bi odpravili dogovor s Turčjo in zgradili ograjo neumnost. Zunanje meje morajo biti zavarovane, ampak ne gre za eno ali drugo. Poskrbeti moramo, da iz Turčije in iz Libije na drugi strani ne bo prišlo do beguncev, zato da ljudje ne bodo poskušali prečkati voda. Slišali smo, da je letošnje poletje umrlo rekordno število ljudi v sredozemlju, ampak ne na meji med Turčijo in Grčijo. Mislim, da je prav, kakor predlagajo nekateri, da bi morali poskrbeti za rešitev. Morda bi jim lahko dali na voljo kakšne otoke. Ne vem. Zadeve sem želel prikazati slikovito, kajti ne želim, da bi Grčija postala begunsko taborišče. Zato moramo sodelovati z Turčijo. Turki pravijo, da liberalizacija vizumskega režima spada k temu dogovoru. Nisem slišal, da mora biti to rešeno do 1. oktobra ali kakorkoli že, ampak v pogajanjih je treba obravnavati vseh 72 točk in teh pet ali te štiri ne smemo tako kritično obravnavati, da ne bi prišlo do rešitve. Peta točka, to je zakon za boj proti terorizmu, je tisti, ki predstavlja težave. Zdaj so se zadeve spremenile po tem državnem udaru, morda lahko imamo kak načrt ali karkoli že. Turčija si želi tukaj najti rešitev za to, da bi izpolnili pogoje, da bi izpolnili vse točke, ki smo jih mi postavili Mislim, da bi bilo dobro, če bi se konstruktivno pogajali. Dva meseca ali skoraj dva meseca imamo čas, čas za pogajanje in dokler ne bo rezultata teh pogajanj, ne bom imel mnenja, ampak mislim, da bi morali imeti dogovore in na osnovi dogovorov se bomo potem odločili. Zdaj pa še končni komentar. Turčija danes ni v položaju, ko bi lahko nadaljevali pot do članstva. Turčija je za nas pomembna na področju beguncev, tudi zaradi interesa beguncev. Vojna v Siriji in v Iraku ne bo rešena brez Turčije, Irana in Saudske Arabije. Od tam prihaja 12 milijonov beguncev. Turčiji moramo pomagati ampak pri prvem vprašanju tako ali tako ne bo velikega napredka, ampak pri drugih dveh področjih jim ne smemo škoditi. To je v našem interesu, v interesu beguncev in tudi Evropske unije, zato mislim, da bi morali nadaljevati s tem dialogom. Hvala lepa, Kati. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobro ste opisali našo misijo, ki je potekala prejšnji teden, zato bom sama krajša, poskušala se bom osredotočiti zgolj na nekaj točk. V zadnjih poletnih eh, mesecih so bile te seveda izjemno pomembne. Mislim, da je dobro izpostaviti tudi, da smo to misijo organizirali zato, da bi lahko na začetku tega parlamentarnega leta takoj poročali o tej misiji na prvem zasedanju odbora za zunanje zadeve strinjam se s predsednikom, ki eh, je eh, dejal, da smo se pogovarjali eh, z ljudmi v Turčiji, ne zgolj s predstavniki vlade, govorili smo z opozicijo, s predstavniki organizacij za človekove pravice, z novinari, ki so pod pritiskom in so že bili pod pritiskom pred temi dogodki 15. julija. Mislim, da smo pocenili učinek eh, vsega tega na turško družbo. Sama sem se pogovarjala s predstavniki eh, novinar eh, CNN-a tam. Govorili smo o tem, kaj se je dogajalo. Obiskali smo parlament, ki je bil bombardiran. Tam so bili predstavniki vseh strank. Seveda obstaja kritika glede na to, kako je Turčija reagirala po tem državnem udaru. Ampak sama sem podcenila dramatični učinek tega dogodka na turško družbo. Če bi se udar eh, dogodil ob treh zjutraj, tako kot je bilo načrtovano, bi bile verjetno posledice drugačne. 19. julija smo imeli tukaj eh, v Afetu sestanek in že takrat je bilo na tisoče ljudi aretiranih, eh, na deset tisoče eh, javnih uslužbencev je bilo odpoščenih. Napadeni so bili Gulenovi podporniki, pa tudi novinari in akademiki, ki niso podpirali udara, naprimer Laslo Ardoan. Nekateri so o tem že govorili. Mislim, da to ni pomembno zgolj za Evropski parlament, ampak tudi za predstavnike opozicije v eh, Turčiji, ki o tem govorijo. To je pomembno tudi za organizacije, ki skrbijo za zaščito človekovih pravic. Povdarili smo, da je treba spoštovati vladavino prava po eh, tem državnem udaru. Glavna stvar, ki so izpostavili organizacije za zaščito človekovih pravic, eh, je dostop do pravne pomoči, pravnega varstva v prvih nekaj dneh eh, pridržani ljudje nimajo dostopa do odvetnika. Veliko je bojazni tudi, kar se tiče eh, pravičnega sojenja. In na to še eh, eno vprašanje, ki ga izpostavljajo organizacije za človekove pravice, tudi Amnesty International. Govorili so o zlorabah, pa tudi celo o mučenju v zaporih. Minister za notranje zadeve je zanikal to vrstne eh, obtožbe. Dejal je, da je prišlo do eh, nasilnih aretacij eh, v noči državnega udara, ampak pozitivna stvar je ta, da smo ugotovili, glede na to, da je Turčija članica sveta Evrope, da bodo imeli njihovi predstavniki dostop do zaporov. In to je pomembno. Mednarodni opazovalci morajo imeti, imeti pravico do Eh, dostopa do zaporov, enako velja za organizacije človekove pravice. Preprečiti moramo, da se Turčija vrne v eh, čas eh, pred 20 leti, ko je bilo takšno nasilje zelo razširjeno. Na nobenem od naših sestankov, noben od vladnih uradnikov ni dejal, da želijo ponovno uvesti smrtno kazen. O tem ni bilo govora. Enako velja seveda za opozicijo, ki eh, tega ne bi podprla. Eh, kljub tej retoriki, ki smo jo slišali poleti, eh, torej nismo dobili dokazov, da nekateri razmišljajo o tem. Glede sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo smo izpostavili stališče tega parlamenta in upoštevati je treba in ustrezno uh, izpeljati vseh 72 uh, eh, točk. Pri štirih od petih eh, pričakujejo hiter napredek, ostane pa še protiteroristična zakonodaja. Vladni uradniki razumejo, da je treba to zakonodajo spremeniti, ampak pričakujejo, uh, Eh, nekakšno možnost za liberalizacijo eh, vizumov. Predsednik Brok je že dejal, da smo jasno povedali, da je bila HDP eh, vključena v proces po udaru Parlament je zasedal, pomembno je, da so vključeni v delo parlamenta tudi v naslednjih mesecih. Vzpostavljena sta bila dva odbora v parlamentu, en od odborov bo pregledal državni udar, potekala bo preiskava, na to pa imamo še en odbor, ki se ukvarja z ustavnimi spremembami. Predsednik glavne pozicijske eh, stranke. Eh, CHP je dejal, da je najpomembnejša točka, za katero si prizadevajo neodvisnost eh, pravosodne veje oblasti. Že dolgo pogrešamo eh, parlamentarne stike med eh, nami in našimi turškimi kolegi. Mislim, da bi morali s tem ponovno začeti. Upam, da lahko v naslednjih tednih naredimo korak naprej. Mislim, da je bil ta obisk eh, dobro sprejet, ne zgolj v vladnih krogah, krogih, ampak eh, tudi v opozic, eh, opozicijskih klopeh. Prišlo je do udara, do napada na turško demokracijo. Glavni test pa bo sedaj ta čas po udaru. Ne vemo, kakšen bo končni rezultat, je pa jasno, da moramo mi v parlamentu Eh, zelo natančno spremljati v naslednjih tednih in mesecih to, kar se bo v Turčiji eh, dogajalo. In ta eh, naš obisk prejšnji teden je bil prva gesta, naša ponudba za dialog. Na ta način smo poskušali razumeti, kaj se je dogajalo v, zad, v zadnjih štirih tednih v Turčiji. Če imate kakšno vprašanje, pa lahko seveda skupaj s predsednikom na njih odgovoriva. Uh, merci, uh, uh, gospod Preda, najlepša hvala, gospod predsednik. Ne slišimo predsednika. Uh, Glede na to, da je govornikov veliko, ali se lahko strinjamo, da dobijo koordinatorji dve minuti, vsi ostali pa minuto in pol, je to spremljivo? Prav. Gospod Preda, izvolite še enkrat, dve minuti. Nima. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi Kati Piri za njen prispevek. Takole bi začel. Državni udar je seveda nespremljiv. Nespremljivo je tudi, kaznovati predstavnike družbe, bodi si sodnike, akademike, eh, pisce in tako naprej. Ti so postali naenkrat eh, sovražniki. Nobena od eh, turških strank ne podpira gulinizma, to ne obstaja kot neko politično gibanje naenkrat pa so bili vsi ti ljudje uh, označeni za državne sovražnike. To ne more biti del eh, svobodne uh, družbe in uh, aretirani so bili tudi nekateri Romuni, naprimer, češ, da so gulenisti. In mislim, da podobno velja tudi za druge države. Mislim, da je pomembno tako zastaviti vprašanje v zvezi uh, Eh, s terorizmom. Za Ankaro eh, ni zgolj PKK eh, teroristična stranka, tudi gulenisti so eh, za njih teroristi. Eh, ti gulenisti, ki naj bi bili razpršeni po celotni družbi. In o tem je treba uh, govoriti, preden uh, se začnemo pogovarjati o visumih. Glede beguncev uh, je zadeva uh, jasna, sporazum, ki je bil uh, sklenjen, uh, mora biti spoštovan. Uh, spoštovati ga morajo tako Turki, kot seveda tudi mi. Uh, vsaki pomisleki pa morajo biti tako izpostavljeni. Turki so v Siriji, ampak tam se, tam se borijo proti Kurdom. Eh, ne poskušajo eh, razreševati konfliktov med eh, suniti in šiti. Na kratko se bom oglasil, eh, glede na to, da Kati Piri govori kot eh, predstavnica naše skupine. Mislim, da je bila ta misija prejšnji teden zelo uspešna. Hvala za eh, vaša poročila. Mislim, da je to sedaj trenutek za pogovore s Turčjo. Mislim, da ste naredili pravo stvar komentarji v času državnega udara so bili zelo pomembni. Dejali smo, da smo vedno proti uh, udarom. Uh, to pa še ne pomeni, da podpiramo uh, vsak ukrep vlade. To smo takrat povedali in to uh, izpostavljamo tudi sedaj. Uh, gre za izvoljeno vlado, demokratično izvoljeno vlado, ampak seveda ne uh, podpiramo vseh uh, njihovih ukrepov. To smo tudi danes jasno izpostavili, da ne eh, podpiramo državnih udarov. Zakaj nismo odprli eh, pogajanj o poglavjih 23 eh, in 24? To me zanima strani LS. Govoriti moramo o demokraciji in to odkrito za mizo. Zato smo sedaj v pad poziciji v tem parlamentu in tega ne bi smeli storiti mislim, da moramo skupaj pritisniti uh, na vse, da naredijo korak naprej. V uh, eh, Gulenistih nihče ni govoril pred eh, tremi, štirimi uh, leti. Uh, tukaj uh, imajo tudi predstavnike. Mislim, da moramo podpirati demokratična uh, načela. Biti pa moramo seveda zelo previdni. Glede udara pa se strinjam s tem, kar je povedal predsednik. Prizadevati se moramo za vrnitev k mirovnemu eh, procesu. Razmere so katastrofalne, kar se tiče eh, humanitarnih razmer. Vedeti moramo, kaj se dogaja eh, na terenu, na ta način, kot ste to počeli prejšnji teden. Podpirati moramo mir in demokracijo. Um, Gospod predsednik, realnost je pač eh, žalostna. Že eh, leta obstaja velika dilema v prestolnicah držav članic, kar se tiče obravnave eh, Turčije pod vodstvom gospoda Erdoana. Za turško vlado so KK in pa gulenisti, teroristi, skoraj tako kot eh, eh, ISIS v Iraku in Siriji. Nemška vlada je odprla vrata beguncem iz eh, Sirije, kar pomeni, da sedaj še bolj težko pritiskamo na Turčijo, zato ker smo odvisni od Turčije, da nam pomaga pri obravnavi beguncev. Vse to je pomembno tudi eh, v okviru razprave o Brexitu v moji državi. Eh, tega verjetno nihče ni napovedal takrat, razen mene, eh, ki sem o tem govoril že leta in leta. Nihče ne more dvomiti v strateški pomen Turčije. O tem sem govoril tudi kar se tiče Merklove. Mislim, da moramo sedaj eh, obsoditi eh, ukrepe turške vojske, ki eh, je vstopila v Sirijo in se bojuje tudi s kurdi, ki se že dolgo borijo proti islamske državi. Obenjem je treba zagotoviti tudi, da se Iran drži jedrskega sporazuma. Turčija je članica NATO, po Brexitu pa bo NATO eh, še bolj ključnega pomena za mojo državo, za mojo vlado. To je ključna organizacija za varnost in obrambo na naši celini. Po tem nespremljivem državnem udaru je prišlo do eh, prevelike reakcije turške vlade. Eh, ki arbitrarno aretira novinarje, sodnike in številne druge, češ, da eh, gre za očiščenje države eh, gulenistov. In tudi to moramo obsoditi. Umikamo se stran od skupnih eh, evropskih vrednot. Erdogan sedaj odkrito govori o tem, da želi ponovno spostaviti smrtno kazen, kaznovati želi vse, za katere meni, da so odgovorni za ta udar. Eh, približuje se tudi predsedniku Putinu in to nas mora skrbeti. Ta dva avtokrata razmišljata podobno in eh, oba sta eh, v navskrižju z našimi skupnimi evropskimi vrednotami. Never understand what Holder think of the coup and the situation in Turkey. Ne vem, kaj ima vsa ta situacija v Turčiji eh, z gospo Merklovo, ampak bom poskušal eh, razumeti do konca te razprave. Spiri, um, gospod Van Balen, hvala gospod predsednik, hvala tudi gospe Piri. A je res, da uh, Turki menijo, da smo, prepros, uh, da smo prepozno nastopili proti državnemu udaru? Kako vi gledate na to, glede na to, da uh, Turki na nas uh, kažejo s prstom? Čudna stvar pri državnem odaru je bila ta, da je bil zelo slabo organiziran. Uh, bil je podoben tistemu državnemu udaru proti Gorbačov. Zakaj bi eh, nekdo, ki eh, ima eh, neversko ozadje, eh, podpiral eh, Gulena? Gulen in Erdogan sta bila dobra prijatelja. Če je res, da so številni v vladi eh, in v vojski podporniki Gulena, so bili tja imenovani eh, strani Erdoana, takrat, ko sta bila še dobra prijatelja. Glede notranji zadev pa takole, sam prihajam eh, z nizozemske in tisti S turškim ozadjem so demonstrirali, tako tisti, ki so podpirali Gulena, kot tudi tisti, ki so proti. E, imamo e, šole, ki naj bi bile e, pod e, okriljem podpornikov Gulena. Nihče ne ve, če to drži ali ne. Ampak glavna stvar je seveda e, tudi e, situacija v naših državah. Turčija je naša. E, soseda, z njimi moramo sodelovati, je pa treba podariti, da obstajajo omejitve, da ne moremo sprejeti vsega. Včasih ne smemo biti preglasni in to je seveda eh, na svet tudi za turško stran. Zanimajo me ta vprašanja. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Najprej bi se vam rad gospod predsednik zahvalil, hvala tudi gospe Piri za eh, informacije o tem misiji. Obenem pa bi rad povedal, da nisem zadovoljen, da je predsednik Šulc organiziral ta eh, obisk, brez da bi o tem obvestil druge člane tega odbora, eh, druge politične skupine. Mislim, da to ni prav. Zato smo izvedeli iz časopisov. Mislim, da bi bilo bolj demokratično, če bi o tem obvestili politične skupine in vsaj člane eh, tega odbora, da je bila torej to vrstna odločitev sprejeta. Drugič, eh, mislim, da si moramo naliti čistega vina. Eh, mislim, da so bili nekateri zelo zadovoljni, ko so slišali za državni udar v Turčiji. Američani so bili, na primer, eh, kljub nekaterim drugim besedam, predvsej zadovoljni s tem in to je treba izpostaviti. Eh, izpostavil bi tudi to, kar je povedal gospod Erdogan. Dejal je, da želi takoj sprejeti določene ukrepe, potem ko eh, državni udar ni uspel. In številni sedaj menijo, da je njegov odgovor na državni udar upravičen pokazal je, eh, da je pripravljen napasti demokratične sile v eh, Turčiji. Znebil se je nekaterih eh, kritikov v parlamentu, znebil se je nekaterih drugih predstavnikov evropskih držav in nišče ni naredil nič v zvezi s tem. Ne predstavniki naših držav, ne podpredsednik Biden. Na Cipru trpimo zaradi turške invazije že 40 eh, let. To nas seveda boli. Pomembno je, da eh, nekaj naredimo, da zaščitimo demokracijo, eh, ki je predmet teptanja v tem trenutku. Kar pa se tiče Cipra, pa me zanima naslednje. Kako lahko uh, Turčija zahteva, da uh, Eh, turška vojska ostane na ciperskem ozemlju, obenem pa pravi, da si želi demokratične eh, rešitve. Te situacije pač ne moremo razplesti na ta način. To, kar se dogaja, je tragično. Edine sile, ki se borijo proti islamski državi, so sedaj pod pritiskom strani številnih drugih eh, sil kar je seveda v eh, nasprotju z vsem, za kar si prizadevamo. Hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Broku in pa gospe Piri za vse informacije, pa tudi zato, da sta sploh eh, se odločila za ta obisk Turčije, ter zahvaljujem se ima tudi za odnos, s katerim eh, sta predstavila svoje ugotovitve in vtise. Absurdno bi bilo, če bi skušali brati v, tisku, v drobnem tisku tega, kar sta povedala. Moramo se dogovoriti vsaj o skupnih grobih sladiš, stališčih. Lahko pa seveda še kaj dodamo. Jaz menim, da smo vsi še. Okay vedno pod eh, močnim vtisom tega, kaj se je zgodilo v Turčiji. Šokirani smo zaradi državnega udara, zaradi kršitev človekovih pravic, zaradi notranjega konflikta, ki je tam mm, nastal. Eh, in eh, zato ne moremo preprosto biti za ali proti. Tukaj ne gre za črno-belo sliko tudi ko gre za nas same. Tudi Evropska unija sama ni tukaj nekakšna žrtev okoliščin. Mi imamo tukaj jasno odgovornost in strinjam se, gospod predsednik, da ne smemo ostati samo pri retoriki. Prav tako pa ne smemo ostati pasivni, bi rekel jaz in ne smemo biti odvisni od neposrednih interesov, kakor jih imamo recimo pri begunskem vprašanju. Tukaj ne gre samo za enostavno košitev človekovih pravic, ne gre zgolj za razpravo o odprtju nekega poglavja predpristopnih pogajanj. Ehm, in ne gre samo za vprašanje liberalizacije vizumskega režima. Smo pred konfliktom, ki ima tako zunanja, kakor tudi notranjo razsežnost, uh, priča smo eh, čudnemu razvoju Turčije, gre za nekakšno hegemonsko voljo, ki se vedno bolj uveljavlja na celotnem teritoriju Turčije in tega ne moremo obravnavati kot business as usual. Evropska unija mora sprejeti novo globalno strategijo do Turčije in moramo se zavedati tudi tega, da ne moremo še naprej dovoljevati, da bi Turčija sistematsko kršila mednarodna pravila in demokracijo. Gospod Epideteos. Najlepša hvala, gospod predsednik. Res je, da se Turčija sooča s celo serijo različnih težav to moramo videti kot priložnost, da eh, vplivamo na razvoj dogodkov. Določene zadeve je treba razjasniti. Slišali smo, kar je povedal gospod Erdogan. Veliko ljudi je eh, bilo aretiranih. Turčija je prva država, ki sistematično pomaga ISIS-u. Eh, in je to počela v preteklosti, sedaj je v bistvu eh, izvedla tudi invazijo na Sirijo. Edini, ki so se eh, borili proti ISIS-u, so bili kurdi. Ne moremo jih eh, prepustiti na milost in nemilost Turčije. Turčija še naprej pošilja priseljence v Grčijo, želi si sporazuma z Evropsko unijo, imamo žariščne točke v Grčiji, ki so polne nezakonitih migrantov uh, iz Turčije. Zagotoviti moramo, da Turčija izvaja vsa, uh, vse obljube, ki jih je sklenila. Ja, Gospod predsednik, najprej želim čestitati gospodu Broku za to, da je celotno poletje na to upozarjal v intervjujih, da je bil jasen, da je vedno izpostavljal dejstva. To je bilo dobro in mislim, da je tudi pot tja in tudi da so poročila danes pokazala, da je zelo pomembno, da vsi pogledamo, kakšna je situacija. Sveda je treba upoštevati naše vrednote in tudi sprejete zaveze, ampak problem je velik. Namreč analiza, ki smo jo slišali danes in ki so jo poslanci danes tukaj sprejeli, ne ustreza mnenju javnosti in besedam nekaterih vodilnih politikov v državah članicah. Zato moramo prispevati k temu, da bo ta analiza predstavljala osnovo za analizo in ukrepe Evropske unije. Lepo bi bilo, če bi imeli to analizo v pisni obliki in vse nacionalne poslance v odborih za zunanje zadeve mislim, da bi morali povabili sem, zato da bi o tem govorili, da bi iz tega potegnili posledice. In tisti, ki so bili v zadnjih tednih v Turčiji, bi morali imeti skupno poročilo in ga predstaviti svetu in komisiji. Naš drugi problem je, da državljani in nekateri drugi to izkoriščajo in pravijo, da pogovori pomenijo pristop. Pogovora in pogajanja potrebujemo, ampak ta pogajanja in ti pogovori seveda ne vodijo avtomatsko do pristopa. To sta ločeni zadevi. In tretjič, svet Evrope in Evropska unija imata veliko odgovornosti tukaj. Kajti, to sta dve instituciji, ki lahko delujeta korektivno in nadzirata dodatne ukrepe v Turčiji. Zato mislim, da bi morali predstaviti pobudo 23 in 24, to sta poglavja, ki bi jih morali odpreti. In mislim, da bi morali tudi mi izvajati spremljanje ob svetu Evrope in jasno moramo povedati, da. je treba, da se bo naše mnenje profililalo. In to mora biti podlaga za nadaljne razprave v Evropi in v državih članicah. Če bomo to storili, potem bi lahko prispevali k temu, da bo zadeva rešena. To pomeni, da ne enačimo obsojenja puča z legitimizacijo ukrepov. Podlaga za vse skupaj so naše vrednote in mednarodno pravo. Hvala. Unschuld zu Otmar Karas hat mich zur Nachlässigkeit verführt. Äh, ich würde Sie bitten. Prosim vas, da govorite samo še eno minuto. Drugače ne bomo prišli skozi dnevni red. Ana Gomez. Ona je zelo znana po tem, da lahko vse pove v eni minuti. Hvala, Elmer Brokja, Kati Piritiri in Ida Turkije. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila predsedniku Broku in Kati Piri za obisk v Turčiji. Smo proti udaru, gospod predsednik, smo pa tudi proti, proti udaru, eh, kjer prihaja do kršitev pravic eh, in eh, kjer se pozablja na vladino prava. Ne moremo zgolj sedeti ob strani in opazovati tega, kar se dogaja. Ne smemo si zatiskati oči pred tem, da poskuša predsednik Erdogan postrojiti svoje sile. Eh, novinari, kritiki eh, in eh, drugi so v zaporu, češ da podpirajo državni udar. In vse skupaj se je še bolj zapletlo po tem udaru. Jasno je, da ni sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo. Vse skupaj je zgolj izjava. Ne smemo prodati svoje duše. ne moremo imeti sporazuma, če obe strani ne podpirata tega sporazuma in ne podpirata vladavine prava. Zagotoviti je treba tudi, da se spoštuje opozicijo in uh, civilno družbo. Gospod Teodorakis, ne Teoharus, Teodorakis je bil nekdo drug. Najlepša hvala. Turčija je sedaj postala diktatorska država, prišlo je državnega udara, vse skupaj je sedaj še uh, hujše. V Turčiji nikoli ne bilo vladavine prava, zdaj je ta zgolj formalno uh, izginila. Gospod Baji je sedaj v zaporu, ljudje, ki so, se, ki so se borili proti korupciji, so prav tako pristali za rešetkami. To pomeni, da bo eh, beguncev na Cipru in na grških otokih še vedno eh, več. Eh, vsakih nekaj dni prihaja nov val in Turki na Cipr še vedno gledajo kot na turško regijo. Niso pripravljeni umakniti svojih vojaških sil z Cipra. Naj končam, gospod predsednik. Drugi so govorili tri minute, sama se pa dobila zgolj eno minuto. Hvala, pravi predsednik. Sedaj pa gospod Weigl. Dogodke v Turčiji in ša evropska reakcija na te dogodke razkriva dejstvo, da imamo deficit v razumevanju Turčije in ta deficit je popolnoma nesprejemljiv in nerazumljiv glede na težo, ki jo ima ta država in geostrateški pomen, ki jo ima država. E, gospod Brok, jaz se stoprocentno strinjam za vašo analizo, ne glede na to, da me zdaj ne poslušate. E, in e, mislim tudi jaz, da je treba, da je treba v tej situaciji zdaj se posvetiti tistim stvarem, ki so, ki so na dnevnem redu, ki so, ki so na mizi mi moramo demonstrirati da smo zainteresirani za dobre odnose s turčijo da smo zainteresirani za njeno evropsko perspektivo Eh, da ne bomo diskutirali najprej o tem, a je to pomeni članstvo ali ne pomeni članstvo, gotovo pa to pomeni našo obveznost, ko gre za pogajalski proces in enako kot gospod Hovit ne vidim nobenega razloga, da se ne bi pogajali o, pogaj, o, o, o 23 in 24 poglavju. Thank you. Mrs. Eh, Sakurava. Gospa Sakurava.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 pa se ne zanimajo za izpolnjevanje krvenhavnških eh, kriterijev. Eh, ne zanimajo se za dobre odnose eh, s sosednjimi državami. Ne zanimajo se za reševanje vprašanja Cipra. Zato moramo zauzeti ustrezno stališče v svezi s Turčijo v Evropski uniji. Ne gre zgolj za to, da zagotovimo, da začnejo spoštovati, spoštovati vladavino prava doma. Izpostaviti je treba tudi, da ne smejo eh, eh, uvesti smrtne kazni iz oper tiste, ki so trenutno v zaporu. Spoštovati treba vladavino prava. Hvala. Korvin Mike. Gospod Korvin Mike. Dziękujem bardzo. Gdzieś dwa lata temu była tutaj... Pala lepa. Pred približno dvema letoma nas je obiskala delegacija kurdov in eh, svetoval sem, da uh, se naj dogovorijo z Asadom. Takrat so bili užaljeni, ampak danes je kurdsko vprašanje nažalost izgubljeno, kajti kurdsko-ruska. Oprostite, turško-ruska, zaradi turško-ruske fronte proti kurdom. Tudi jaz sem sočuten s kurdom. Mislim, da je njihova situacija izgubljena. Eh, no, jaz eh, se sem za smrtno kazen, sem pa tudi za pravno državo. Če bi turška vlada želela izvajati smrtno kazen, eh, potem bi bil za to, da se nehamo pogajati z Turčijo, kajti izmrtno kazen ne morejo uvajati retrogradno. Eh, potem bi lahko enako ravnali tudi v primeru naših dogovorov in to bi bilo nespremljivo. Hvala lepa Elmarju in pa gospe Piri za poročanje o obisku Turčije. Dva elementa sta tukaj pomembna. Prvič, mi smo neposredna soseda Turčije, moramo se držati dogovora z eh, Turčijo. Um, obsojamo državni udar, obsojamo pa tudi ta skrajni uh, izziv oziroma odziv vlade na državni udar. Ne smemo pa dopustiti, da bi Turčijo politično izolirali. To bi privedlo do še več ekstremizma in do še več radikalizacije turške družbe. No, kar se pa tiče Evropske unije, treba okrepiti naše zunanje meje, potrebno poskrbeti za sodelovanje med obveščevalnimi službami, potreba, treba je poskrbeti za boj proti terorizmu in Turčija mora poskrbeti za dokaze za to, da se dejansko golenisti skrivajo za državnim udarom. Eh, to gibanje je sedaj na seznamu terorističnih organizacij v Turčiji, ne pa v skladu za našo zakonodajo. Tako da Turčija bi tukaj morala pokazati določene dokaze za to, da je uh, gibanje gulenizmov golenistov dejansko za tem turškim eh, državnim udarom. Hvala lepa za poročilo, hvala lepa tudi za obisk, ki sta ga izvedla. Nujno je, da Evropski parlament tukaj jasno izraži svoje stališče. Sam sem eh, bil eh, v Turčiji z manjšo delegacijo odbora oziroma pododbora za človekove pravice. In eh, ravno takrat se je zgodilo, da so nekaterim eh, politikom vzeli pravico do imunitete. Eh, mislim, da bi morali spremljati situacijo človekovih pravic, tudi ko gre za medije, ko gre za organizacije civilne družbe. No, sicer pa cenim pragmatični pristop Mislim, da bi morali skupaj z Turčijo forsirati mirovna pogajanja v Siriji, krati pa moramo ustrajati pri tem, da turška vojska ne sme eh, prestopiti Eufrata in tam izvajati svojih aktivnosti. Eh, se pravi, še vedno moramo ostati kritični in eh, veselim se poročilo, ki ga bo pripravila Kati Piri na to temo. Gospod Waldmans. Še predtem pa gospod Čambacki. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Eh, popolnoma nespremljivo je, če bi sedaj zagovarjali Erdogana. To ni v skladu z našimi urednotami. Eh, boj med Gulenom in pa Erdoganom pa je tako boj dveh islamistov, tako da tudi to ne bo nič prineslo. Naj vas spomnim to, da je Erdogan financiral islamsko državo, da je zatiral učitelje, sodnike in pa druge. Do Turčije smo, v primeru Turčije smo naredili veliko politično napako. Dogovor s Turčijo ni spremljiv dogovor. To, ta dogovor omogoča, da nas Turčija izsiljuje. Tudi ko gre za politiko do beguncev, eh, tukaj naša politika jasno ni bila uspešna. Ko se je Erdogan srečal z Putinom, je jasno pokazal svoje geopolitično stališče in to ni v skladu z našim. Ne moremo liberalizirati vizumskega režima, kajti Turčija trenutno ne izpolnjuje za to potrebnih kriterijev. Ne smejo nas preplaviti turški državljani. Ne moremo govoriti tudi ne o pristopnih pogajanjih z Turčijo, kajti Turčija ni evropska demokratična država. Turčijo bi morali prej prisiliti v to, da spoštuje svojo mednarodno pravo. No, naj, vas, naj vam povem, da uh, veliko ljudi pride v Evropo tudi iz Turčije. Lani je bilo. Uh, jih je prišlo še več, že sedaj je tako, tako da ne razumem, kje je tukaj naša politika neuspešna. Gospa Valdmans. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, mislim, da je zelo dobro, da ste uspeli obiskati Turčijo. Žal pa mi je, da niste vključili v to vseh skupin, političnih skupin tukaj v Evropskem parlamentu. Prav tako sem bila presenečena, gospod predsednik, ko ste rekli, da bi morali spremeniti svoja stališča. Eh, tukaj ste očitno spremenili svoje mnenje. Eh, zanima me, zanimajo me naslednje točke. Prvič, ali ste razpravljali o primerih kršitev človekovih pravic, ko gre za begunski dogovor za Turčijo, potem uh, vizumska liberalizacija, uh, ali ste se pogovarjali o tem tretjič, ko gre za vstop Turčije v Evropsko unijo. Tukaj poznate moje stališče. Jaz sem Jaz menim, da niti Turčija, niti Evropska unija nista pripravljeni drugo na drugo. Sodelovanje s Turčijo, to je vse lepo in prav, ampak Turčija se v takšnem stanju ne more pridružiti Evropske unije. No in pa navezujem se še na to, kar je rekel Hans Balen. Eh, gibanje gulenistov eh, je sedaj prizadeto povsod, tudi v Belgiji. Eh, ljudje turškega izvora so, bili, so bile žrtve uh, raznega šikaniranja in to je treba zamejiti. Gospod Kefalodjanis. No, naše stališče je jasno. Želimo stabilno Turčijo, ki bo skrbela za stabilnost, ki ne bo kršila človekovih pravic in ki bo spoštovala pravno državo. Ko gre za dogovor o beguncih za Evropsko unijo, eh, moramo tukaj spoštovati evropska načela, evropske urednote. Eh, Turčija teh ne more spoštovati a la carte. Eh, Treba rešiti tudi vizumsko vprašanje, tudi vprašanje grožnje terorizma. Kar se tiče možnega vstopa Turčije v Evropsko unijo, mi že dalj časa pozivamo k temu, da je treba organizirati srečanje s Turčijo v Bruslju, tako da bomo lahko razpravljali um, z našimi turškimi sogovorniki, z turškim zunanjim ministrom. No, ta ne se že obiskal. Tudi mi smo skušali obiskati Turčijo za našo delegacijo. Verjetno turška stran temu ne bi nasprotovala. Skratka, nadaljevati moramo s takšnimi srečanji, nadaljevati je treba za pogovori. Zahvaljujem se vam, gospod predsednik in pa gospe Piri, za doslej opravljeno delo eh, in upam, da se bodo stvari še naprej premikale naprej. Eh, danke, Herr Vorsitzender, und danke auch für diese Gospod Freund, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za vaš obisk Turčije. Eh, rekli ste, da sedaj bolje razumete situacijo v Turčiji kot prej. In zato vas sprašujem naslednje. Ali ste se morda sestali tudi s kom, ki simpatizira z eh, gibanjem gulenistov? Ali ste tukaj izvedeli kaj novega? kar bi spremenilo vaše stališče? Eh, no, eh, nekaj stvari sem sicer preslišal v vaši predstavitvi, ampak eh, Kati Piri je vse skupaj prav tako zelo dobro povzela. Menim, da smo sami morda napačno ocenili ta vojaški udar vsaj v prvih urah njegovega dogajanja. Že prej je prišlo do poskusov državnih udarov in takrat smo se mi na to pozitivno odzvali. Tokrat pa se ne bi smeli odzvati tako, kot smo se. Hvala lepa toliko z moje strani. Uh, eh, Aleksandar Lambsdorf. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, mislim, da smo mi eh, zelo nedvomno obsodili ta poskus državnega udara eh, in ne strinjam se s tem, da smo to naredili prepozno. Ehm, no, eh, pravzaprav pa se je Turčija že leta prej začela oddaljevati od evropskih urednot in sedaj opazujemo še neko ekstremno pospešitev oddaljevanja Turčije od evropskih uh, eh, urednot. V tem smislu je imel uh, uh, ta državni udar uh, vlogo še dodatnega pospeševalca. No, ne morem pa razumeti, kako naj sedaj utemelimo z argumenti zahtevo potem, da se odpirajo nova uh, poglavja ali pa češ, da je liberalizacija vizumskega režima samo tehnično vprašanje. Uh, ne, eh, pri oddaljevanju Turčije gre predvsem za vprašanje urednot, ne pa za tehnično vprašanje. Zato prosim, ne prilivate olje v ogen. Eh, prav tako pa ne smemo zanikati, da ta ogen sploh obstaja. Tu veš, so vaki meni. Hvala lijepa kolega Brok. Gospod Plenković. Hvala vam na informacijama koje ste nam dali nakon putovanja u Tursku zajedno sa našom izvjestiteljicom kolegicom Piri. Mislim da je to dobar posao. Hvala. Hvala gospod Brok, hvala gospa Piri za vse informacije. E, ta obisk je bil zelo ploden, dobro je, da smo okrepili stike s turško vlado. Seveda nasprotujemo državnemu udaru Ehm, izrazili smo tudi našo zaskrbljenost, ko gre za učinek destabilizacije na to državo, ki je naš pomemben partner tudi v kontekstu begunske krize, pa tudi, ko gre za človekove pravice. Zato vsi z zaskrbljenostjo opazujemo te signale, ki prihajajo iz Turčije, gre torej za dodatni pritisk na človekove pravice in to ni spremljivo sedaj v 21. stoletju. Eh, Podkrbiti je treba za to, da se bo situacija v Turčiji stabilizirala in eh, treba je poskrbeti za to, da se ne bodo stopnjevali mm, konflikti med Turki in pa Kurdi. Treba iskati nove rešitve za eh, migracijsko krizo. Prav tako je pomembno, da nadaljujemo pogajanja v okviru predpistopnih pogovorov s Turčijo. Grazie, parlerò un minuto, ma lei, signor Presidente, ha, non ha solo descritto la visita in Turchia, ha delineato una vera... E Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, vi niste op opisali samo vašega obiska v Turčije, opisali ste tudi politično stališče, ki ga lahko vsi sprejmemo. To, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih v Turčiji, ne moremo preprosto ignorirati, ne moremo se iti nekakšnega pretiranega političnega realizma. No dobro, državni udar smo že obsodili, Eh, je pa vsekakor sumljivo, da je bil ta seznam aretacij po udaru tako zelo eh, pri roki. No, kakorkoli. Vse skupaj nas je naučilo eh, to, da ne smemo ob naših strateških zavezništvih pozabljati na človekove pravice. Tukaj moramo biti izredno previdni, mi moramo odločati o tem, kako oblikovati te odnose in ne drugi. Mačeni smo slišali imena poslanca. Um, Gospod Karver. Jaz strinjam se za gospodom Lamsdorfom. Ne? Kaj lahko še tukaj naredimo? Govorimo o človekovih pravicah, govorimo o svobodi tiska, političnih nasprotnikih, Eh, sedaj smo celo videli, da Erdogan prazni svoje zapore. Eh, obsojene zapornike je izpustil, zato da je lahko tja zaprl svoje politične nasprotnike. To kaže, kako resna je ta situacija. Eh, nekdo je predlagal idejo. Mm, skupne parlamentarne skupščine. Mislim, da bi o tem morali razmisliti, ali, se, že, ali se spoh še želimo pogovarjati z našimi eh, sogovorniki v Turčiji. Hvala lepa, gospod Konsari. Uh, Hvala lepa. No, sedaj vemo, da je turška družba zelo kompleksna in da je tukaj potrebna bolj podrobna analiza, tudi ko gre za gibanje golenistov. Mene skrbi predvsem ta množica učiteljev, profesorjev, ki so sedaj zatirani. Pripričana sem, da oni niso vsi golenisti. Oni so državljani, ki so morda kritični do Erdoganovega režima. Zato sem jih zastavljal vprašanje, Ali tukaj obstaja grožnja tako masovnih človekovih pravic, eh, da jih mi preprosto več ne moremo sprejeti? Tudi govor o smrtni kazni je tukaj zelo problematičen. In še vprašanje gospe Piri. Hvala za vaše informacije. Sprašujem pa vas naslednje. Kakšen vtis ste dobili o delovanju organizacije človekovih pravic? Ali lahko te organizacije tam delujejo? So to Erdoganove uh, organizacije človekovih pravic? Oziroma ali so to neodvisne organizacije? Uh, človekovih pravic in kakšna je njihova uloga v turški družbi. V številnih diktatorskih državah organizacija človekovih pravic namreč ne morejo neodvisno delovati. Hvala. Jaz bi želel tukaj uh, dodati naslednje. V primeru Turčije gre za neko globoko transformacijo te države kot eh, sodobne demokracije. Eh, in eh, sedaj je ta državni udar samo pospešil to transformacijo. Gre za neko novo državo, ki jo gradijo na osnovi notranje polarizacije. Niso spoštovani standardi pravne države, vse ne ti, ki bi bili primerljivi z standardi, ki veljajo v Evropski uniji. No, vseeno pa ima ta država uh, pomembno vlogo v globalnem smislu, se pa njena vloga spreminja, tako se recimo približuje Rusiji. Eh, sedaj imajo sovražnike, ki so eh, islamska država, Gulen in pa Kurdi in temi nasprotniki se Turčija ni soočila na racionalen način. In ko gre za to transformacijo Turčije, je Evropska unija tukaj bila preprosto slepa v zadnjih nekaj letih. A Mavrides, Mavrides. Gospod Mavrides. Ja. Hvala, gospod Rečer. Θα ξεκινήσουμε μια γενική διαπίστωση. Πάρα, να είναι πρέπει που τα σπρώσνω opasko. Stvari v Turčiji se slabšajo že leta. Vsi se lahko s tem strinjamo. Ampak, gospod predsednik, zakaj bi mi še vedno v primeru Turčije ubrali isto politiko? Eh, mi smo do sedaj čakali, da bo Turčija spoštovala dogovore z Evropsko unijo, ampak to se ni zgodilo. Turčija nas izsiljuje, recimo, ko gre za dogovor o eh, beguncih ali ko recimo kot pogoj za spoštovanje tega dogovora postavlja liberalizacijo vizumskega režima. Ali ni to izsiljevanje? No, situacija se je v zadnjih nekaj mesecih eh, še poslabšala in mi moramo zaščititi interese Evropske unije, zaščititi moramo naše vrednote, Urednote morajo biti naša prioriteta in uh, zato je treba začeti pri Cipru. Naslednji teden bo v Evropskem parlamentu potekala konferenca, sestali se bomo z predstavniki turške družbe, ki nam bodo nekaj več povedali o resničnem dogajanju v Turčiji. Hvala lepa, še ena kratka pripomba z moje strani. Mislim, da bi morali bolj pogosto imeti takšne razprave tukaj med nami, eh, zato da bi lahko tukaj se izkristalizirale določene rešitve. Prvič, eh, no, eh, na tem obisku smo jasno ugotovili, da se je, Evropska, da se je Turčija v zadnjih nekaj letih oddaljila od Evropske unije. Eh, in tukaj gre za vprašanje človekovih pravic, svobode izražanja medijev in tako naprej. Eh, no. Se pa strijem s tem predlogom, da bi to izkoristili za to, da odpremo poglavji 23 in 24 da o, in da o tem razpravljamo vsej iskrenosti. No, potem še vprašanje pravne države in vpliva poskusa državnega udara na to. Jaz sem tukaj izpostavil tudi vlogo Sveta Evrope. No, je pa nam bilo zagotovljeno, da Turčija ne pripravlja nobene zakonodajne podlage za ponovno uvedbo smrtne kazni. Eh, jasno smo tudi povedali, da se mi ne moremo pogajati za državo, ki bi želela spet uvesti smrtno kazen. Eh, je pa potem res, da se potem ne bi smeli pogajati tudi ne s Kitajsko ali pa z ZDA. Eh, tako da tukaj ne smemo tudi ne uporabljati preveč dvojnih meril. Sem pa na, pri obisku Turčije dobil občutek, da ne bo prišlo do ponovne uvedbe smrtne kazni. Eh, kar se tiče HDP-ja, sestali smo se z predstavniki HDP-ja eh, mm, in eh, še naprej se bomo pogajali oziroma pogovarjali z predstavniki te skupine. Mi smo se zauzeli za zaščito HDP-ja in zauzeli smo se za to, da bi to stranko vključili v naše pogajanja, v naše pogovore. To se mi zdi prava pot. Prav tako je treba doseči miroljubno rešitev turškega kurdskega problema, sicer bodo tam zadeve eskalirale in to bo ogrozilo stabilnost celotne države. Prav tako je treba spregovoriti o ciperskem vprašanju, tudi na to smo opozarjali naše sogovornike v Turčiji tudi rešitev ciprskega vprašanja je eh, pomembna za napredovanje naših odnosov. Potem vprašanje begunske krize. Eh, naj tukaj jasno povem, da gospa Merklova ni kriva za vse. Eh, Povedal sem že, da eh, danes na mesto 10 eh, tisoč beguncev k nam pride 100 beguncev na dan. In eh, zato dokazuje dejstvo, da ta dogovor deluje. Naj vas tudi opozorim na to, da je Turčija v zadnjih nekaj letih sprejela na tisoče beguncev in eh, če se vzremo tukaj po sobi, ne moremo za nobeno izmed naših držav reči eh, enako. Nekateri so preobremenjeni že, če sprejmejo sto beguncev. V Turčiji obstajajo mesta, kjer je 20 do 30 odstotkov prebivalcev sirskega porekla. In, uh, To ne moremo reči ne za Varšavo, ne za Berlin, ne za katero koli drugo evropsko mesto. Tako da tukaj že moramo biti nekoliko bolj iskreni. Če smo z dogovorom uh, prispevali k temu, da so begunci ostali v Turčiji, da so jim tam zagotovljeni dostojni pogoji za življenje, potem je to neko smiselno, neka smiselna porazdelitev bremen, eh, ki eh, pomaga Turčiji tudi v finančnem smislu, saj za našo finančno podporo lahko Turčija tem beguncem nudi dostojno življenje. Zato gre ne pa za te politične eh, boje, ki se jih tukaj gremo. Zato se jaz zauzemam za to, da dogovor s Turčijo o begunskem vprašanju ostane. No in eh, ko slišim eh, govor o tem, da bi morali ta dogovor ukiniti, potem ja, kaj bomo pa naredili? Ja, potem pa naj Makedonija zgradi eh, velik zid in bojo vsi begunci ostali v Grčiji. Grčija si tega prav gotovo ne želi. Skratka, tukaj moramo biti realistični. Uh, Jaz sem proti temu, da bi Grčija ali pa Italija postali begunski eh, taborišči, tako kot si to želijo nekateri politiki v vzhodnji ali pa severni Evropi. Ja, potem pa kar naredimo na otokih teh državah begunska taborišča. Eh, tudi moja eh, država tudi kaj bi se zgodilo, če bi naša država rekla, ne nočemo porazdelitev bremen, naj se s tem ukvarjajo Malta, Grčija in pa Italija. To bi bilo neodgovorno. Eh, no, in to, kar nam je sedaj uspelo na tej meji, nam še vedno ni uspelo. Eh, rešiti v sredozemlju. In zato je tudi pomembno, kaj bomo naredili v primeru Libije in tako naprej. No, in če se že pogajamo za Libijo, naj povem, da je tam še manj pravne države kot v Turčijo. In sedaj uh, bomo sklepali dogovor še za Iranom in tako naprej. Vendar pa, če primerjam pravno državo in človekove pravice v Iranu in pa v Turčiji, pa sam že raje živel v Turčiji. Potem eh, tudi se pogajamo za Savsko Arabijo, saj Savsko Arabijo potrebujemo za, za, za zagotavljanje miru v Siriji, eh, no ampak eh, če se pogajamo za Savsko Arabijo, pa sploh ne bi smeli prekomerno kritizirati Turčijo. Res smo včasih preveč dvolični, ko gre za naše vrednote. Dobro, če gre za članstvo Turčije v Evropski uniji, potem je treba jasno spoštovati vse glavne urednote in načela. Ampak uh, se pa pač moramo odločati za strateška sodelovanja z eh, določenimi državami. Tudi me ne čudi to, da tisti, ki želijo eh, se odinjati Rusi sedaj tukaj kritizirajo Turčijo, ja, potem pa je že situacija v Ankari še vedno boljša kot pa v Moskvi. Skratka, ta dvolična merila ne vodijo do razumnih, učinkovitih rešitev. Kar se tiče vprašanja Hansa van Balena, nismo se sestali s predstavniki gulenistov, z zagovorniki gulena. Uh, No, je pa res, da je to uh, gibanje v Turčiji zelo razširjeno. Res je, da sta v osnovi Gülen in Erdogan sodelovala. Uh, in pa ta trditev, da gre še vedno za uh, vojsko, ki je ista kot v času Atatürka, to ni res. Uh, Eh, tudi za našo pomočjo smo opozarjali na to, da je treba spremeniti tudi eh, strukture v vojski. No, smo pa slišali, da um, so tudi določeni deli uh, Um, um, obmejne vojske bili povezani z golenisti, z državnim udarom in tako naprej. Uh, skratka, ti problemi so v Turčiji obstajali že prej. Mm, zakaj so bili ti seznami pripravljeni tako hitro na to? Uh, na to vprašanje ne morem odgovoriti, ampak verjetno je to povezano s problemi, ki so obstajali že prej v Turčiji. Eh, kar se tiče regionalnega vpliva, no, tukaj imamo vojno v Siriji, potem imamo tudi proksi vojno v Iraku. Eh, tukaj imajo pomembno vlogo Saudska Arabija, Iran in pa tudi seveda Turčija. Občutek imam, da je Turčija skozi ta državni udar začela za, drugačeno, za drugačnimi očmi kot pred nekaj leti, ko je Turčija še mislila, da je regionalni šef. Ja, sedaj so morali razumeti, da njihova pozicija tukaj vseeno ni tako močna. In en, do enakega učinka so privedli atentati, ki so v zadnjem času se zgodili v Turčiji. Skratka, pri tej vojni gre seveda tudi za regionalno premoč. E, Turčija je sedaj oslabljena. Paziti pa moramo tudi e, na to, da ne bodo sirski kurdi vstopani na območja preko Eufrata, ki v osnovi sploh niso kurdska to so prej območja, ki so tradicionalno in etično, povezan, etično povezana za Turčijo in zato moramo poskrbeti za to, da eh, kurdi sedaj in jih bojev ne bodo izkoristili za širjanje svojega teritorija in območja vpliva. Uh, Skratka, sočasni obisk gospoda Balzanja pokazal, da tudi znotraj same skupine Kurdov obstajajo različni interesi. Hvala lepa še Kati. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da ste že odgovorili na večino vprašanj. Eh, no, eh, ta čistka, ta gonja proti gulenistom bo prav gotovo v naslednjih nekaj mesecih obremenila naše odnose s Turčijo. In postavlja se tudi vprašanje, kako naj mi zaščitimo eh, manjšine Turkov, ki so pri nas. Uh, Eh, no, eh, seveda pa gre pri našem odnosu tako, da želi Turčija postati članica Evropske unije, ne pa mi članica Turčije. In zato bi morala kot država kandidatka pokazati dobro voljo, spoštovati naše standarde in načela. Eh, torej Turčija bi se tukaj morala angažirati, ne pa obratno. No in nažalost se pritisk v številnih državah veča ko gre za turške manjšine. To bi morali pomeriti, to, kar se dogaja v Turčiji, ne smemo projecirati eh, tudi na naše manjšine v naših državah. Vprašanje gospoda Vambalena, ali smo bili prepozni? Ne, nismo bili prepozni. Eh, visoka predstavnica Mogherini se je takoj jasno odzvala, obsodila je državni udar. Mislim pa, da smo. Uh, podcenili vpliv, ki ga je imel državni odor uh, eh, to isto noč. Tako je šlo za špekuliranje, ali je šlo za insenirani udar, ali je šlo za nepripravljen udar. Nismo pa se ukvarjali z vprašanjem 700 civilistov, ki so bili tam ubiti. Tukaj smo naredili napako. Mi smo bili prvi, ki smo obsodili udar, morda pa nismo pravilno ocenili učinka, ki ga je imel ta udar na družbo podporniki Guljana v vojski. Sama eh, menim, da tukaj ni bilo široke podpore Guljanu v vojski. Vem, da je obstajal širok eh, podpora, da je tukaj obstajala široka podpora eh, v policiji in pa sodstvu. Eh, no, domnevni organizatorji udara, so simpatizirali, so simpatizeri eh, z Gülenom, se pa postavlja vprašanje, ali je on sam imel kaj opraviti s tem. Potem pogajanja o članstvu v Evropski uniji so seveda uh, odprta. Jasno smo povedali, da takšna Turčija ne more postati članica Evropske unije. Eh, izja, izrazili smo našo zaskrbljenost. Jasno smo povedali, da gre za pogajanje, ki lahko vodijo do članstva ali pa do kakšne druge oblike sodelovanja. Skratka, tukaj se naše stališče ni spremenilo in v našem poročilu smo vedno znova povdarjali, da se Turčija sedaj oddaljuje od izpolnjevanja kopenhagenskih kriterijev. Država je zelo razdeljena, ne glede na to, ali smo se uh, pogovarjali z eh, vladnimi stranki ali pa z opozicijskimi strankami, smo vseeno slišali upanje strani opozicijskih strank, da bi ta poizkus državnega odbora lahko dejansko privedel do, do nečesa pozitivnega. In tukaj ne predstavljam svojega stališča, ampak stališče opozicije, ki je bila, kako veste, v zadnjih nekaj letih zelo, zelo kritična do svoje vlade. Se pravi, kdo smo mi tukaj, da bi rekli, da bo to nujno pripeljalo do nečesa slabega? Ne bo nujno pripeljalo do česa dobrega, ampak tukaj moramo ostati odprte uh, glave, hraniti treba pogajanje tudi z opozicijo, tudi z HDP, tudi o mirovnem procesu se je treba pogajati. HDP sem prvič slišala, prvič v nekaj mesecih so rekli, da bi to lahko privedlo do ponovnega zagona mirovnih pogajanj. Samo nekaj tednov pred atentatom smo slišali uh, izjavo PKK, da so pripravljeni na ponovni začetek mirovnih pogajanj, da so pripravljeni na prekinitev ognja. In uh, tega nismo slišali dolgo, dolgo časa. Tako da tukaj obstajajo tudi pozitivne posledice. No in pa seveda pa moramo pri vsakršnem nadaljem pogajanju za Turčijo jasno povedati, da je naše prvo načelo to, da treba spoštovati človekove pravice in pa pravna država. Potem še kazenski pregon, moja zadnja pripomba. Ko so nekateri poslanci izgubili imuniteto, smo mi to jasno in glasno obsodili. Rekli smo, da to ni način, kako obravnavati uh, izvoljene predstavnike ljudstva. Uh, no, uh, Erdogan je sedaj uh, prenehal z kazenskimi pregoni politikov, z izjemo enega politika HDP-ja. Uh, Nekatere preiskave še vedno potekajo, ampak slišali smo informacije o tem, da, se bodo, da so se te preiskave sedaj zaustavile. To še ne pomeni, da se ne bodo nadaljevale, ampak uh, sedaj so naše informacije takšne, da se te preiskave ne bodo levale. Uh, eh, Sprav gotovo bomo imeli še veliko priložnosti za pogovore s Turčijo. In eh, pomembno je, da, da pripravimo tudi razpravo z, znotraj naše skupne parlamentarne skupščine, da se pogovarjamo tudi za opozicijo, za predstavniki civilne družbe, eh, kajti opozicija in organizacija civilne družbe so tukaj za razliko od Rusije vseeno bolj kredibilen partner. Uh, Slišali smo tudi novinarja iz uh, organizacije Reporters Without Borders. On se nam je zahvalil, da smo mu pri tem pomagali. Uh, vem, da bo tudi predsednik parlamenta v Turčijo obiskal Turčijo. To je bilo najavljeno. Uh, prav tako so predstavniki, so nekateri drugi visoki predstavniki razpravljali o dogovoru z Turčijo, o našem dogovoru z Turčijo. Mi smo bili uh, zelo jasni, ko je šlo za teh 72 kriterijev. Ne bomo glasovali o eh, vizumski li, uh, liberalizaciji, dokler ne bodo spoštovani vsi ti kriteriji. Vsekakor pa tega ne blokiramo zato, da bi jezili Turčijo. To sedaj blokiramo zato, ker Turčija še ni izpolnila teh 72 kriterijev. To je moja zadnja točka. Vesela sem, da sta komisar uh, Eh, Han in pa visoka predstavnica eh, napovedala dialog na visoki ravni s Turčijo 8. in 9. septembra. Skratka, tukaj bo še v naslednjih mesecih se veliko dogajalo. Fifteen minutes, which ones? Colombia and... Uh... Zakaj ne bi začeli z Sarisom Volskim? Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti, ukrep oskrbe s plinom in lepo prosim gospoda Sarjosa Volskega, da bo zelo kratek. Tri minute, dve vprašanje in konec. Izvolite. Zamenjali bomo, zato da bomo imeli dovolj časa. Could you start, please? Could you start, please? Gospod Sarja Zvolski. Čakam na tiste, ki zapuščajo dvorano. Please start. Chairman, Chairman, could you could you ask? Uh, Lepo prosim da zaprosite za tišino. Tisti na poceni sedežih, tišina prosim. Osebje, tiho! Ali pa zapustite dvorano. Thank you, thank you, Chairman. You have shown determination and power. Hvala lepa, gospod predsednik. Res ste pokazali, da ste močni in odločni in da imate vizijo. Hvala lepa. govorimo o uredbi SOS. Naš odbor bo o tem podal mnenje, gre za drugo obravnavo. Najprej, kar zadeva predloge sprememb, mislim, da odražajo razumevanje izzivov na tem področju, kakor pač to vidijo politične sile v parlamentu in poslanci so bili zelo koristni za to, da smo izboljšali ton dokumenta in hvaležen sem tudi za to in tudi podpiram prispevke. Najprej pa naj omenim gospoda Demesmakerja v imenu skupine EKR. On je označil in izpostavil morebitne nevarnosti zaradi deponizacije oskrbe s plinov, prav tako je predstavil geostrateški pregled grožen za evropsko oskrbo z energijo. Gospod Kjučok in Petras Austrevičius iz skupine ALDE sta povdarjala, da mora vsaka država članica prispevati k varni oskrbi z energijo, seveda pa ne smemo preprečevati skupni naporov, ki so predvideni v uredbi o varni oskrbi z energijo. Prav tako sta povedala, da je treba spremljati pretok plina v tranzitnih državah, zato da bo Evropska unija varnejša. Tonino Picula iz vrst socialistov je izpostavil pomembno vprašanje zagotavljanja financiranja za infrastrukturo, zato da bomo imeli dvosmerne zmogljivosti. Prav tako je izpostavil težave z osamljenimi področji, kar zadeva energijo. In iz moje skupine je Dubrovka Šujica predstavila nekaj predlogov sprememb, v katerih izpostavlja načelo solidarnosti in mehanizem izmenjave informacij med komisijo in skupino za oskrbo s plinom. Vse to seveda podpiram. Ti predlogi sprememb predstavljajo mnenja vseh delov parlamenta, konzervativcev, socialistov, liberalcev in tako naprej in jasno je, da moramo izboljšati energetsko oskrbo z, oziroma oskrbo z energijo v Evropi. To je mogoče storiti le na regionalni in evropski ravni. Zdi se, da vsi razumemo, kaj je treba storiti. Energija je veliko več kot samo blago. V teh težkih časih gre za steber dobro delujoče energetske unije in neodvisnosti. Prav tako moramo biti pozorni na merila za poročanje. 13.6b je posebej pomemben člen, prav tako je treba izpostaviti zahteve v tem členu. Uredba uvaja nov mehanizem obveščanja za to, da se sporoča o pogajanjih in o rezultatih pogajanj. Komisija ima 40 odstotni prak kot mejo za poročanje. Sam imam drugačno mnenje. Mislim, da bi bilo bolje, da bi merilo bilo 8 milijonov kubičnih metrov. Druga merila pa bi bila pomožna, merila za to, da bi zagotovili, da bodo tudi baltske države upoštevane v tem primeru. Absolutne številke sledijo logiki evropske zakonodaje. To pomeni, da se uporabljajo absolutna merila, ne relativna merila. To je pristop, ki ima evropska merila, ne pa samo državnih meril. Gre, naprimer, tudi za uskladitev z vprašanji na področju konkurence. Tudi tam imamo absolutna pravila. Zato bomo lahko ocenili vpliv na celoten energetski trg, ne samo na samo eno državo. Oblikovanje pravega energetskega prostora je eden od ciljev Evropske energetske unije. 8 milijonov kubičnih metrov predstavlja precej v evropskem okolju in zdi se smiselno, da bi komisiji imeli dostop do informacij, ki ga imajo izvoznice, kot je Rusija. 40 odstotkov specifičnih za posamezne države bi omogočalo objavo pogodb, ki so relativno nizke v srednji in vzhodni Evropi, Prav tako pa bi lahko skrili velike pogodbe v Zahodnji Evropi in to ne bi zagotavljalo enakih možnosti za vse. To je pristop, ki ga je izbral odbor regije v svojem mnenju. Na tak način bo parlament poslal močno sporočilo komisiji in državam članicam, da si želimo preglednost in jasna pravila za vse. To bo zagotovilo enake možnosti za vse, tudi za evropske družbe in povečali bomo energetsko varnost v primerjavi z izvozniki zunaj. Putin ima vse informacije, Juncker pa ne. To se mora spremeniti. Hvala. Hvala, gospodine. Hvala lepa, gospod predsednik. Šest držav članic je odvisnih samo od enega dobavitelja in zaradi morebitnih težav bi se lahko pojavile velike težave. Morebitne težav z um, oskrbo. Zato je treba zagotoviti diverzifikacijo. Mislim, da lahko težave prizadanejo več držav članic, ne samo eno, zato se strinjam z regionalno koordinacijo in določenimi standardi, ki bi morali biti določeni na evropski ravni. Nacionalne ocene tveganja in nacionalni načrti niso zadostni za reševanje kriz mislim, da moramo uskladiti strategijo na področju zunanje in energetske politike. Preglednost pogodb ne sme temeljiti na odstotku porabe v državi članici, ampak na skupnem številu kubičnih metrov zaradi razlik v porabi energije v državah članicah. V tem predlogu dajemo več predloga in povdarka sodelovanja med sosedami, prav tako pa želimo bolje upravljati z prekinitvami dobave na mejah Evropske unije. Prav tako se strinjam, da bi ta predlog moral vključevati obvezo držav članic do energetske skupnosti. Če sklenem, načelo je prvič načelo solidarnosti, to je pozitiven korak naprej, mislim, da bi to morali podpreti, prav tako pa bi morali opredeliti načela, kako se bo to izvajalo. Zahvaljujem se poročevalcu Sarju Sovolskemu, mislim, da je bil zelo odprt za naše predloge. Hvala lepa, gospod Demesmaker. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem gospodu Sarju Sobolskemu. Zelo sem zadovoljen, da je odbor uvidel, kako pomembno je to mnenje. 174 predlogov sprememb pomeni, da je mnenje kar pomembno. Veselim se že prvemu osnutku kompromisnih predlogov sprememb. Videli bomo, kaj bo mogoče storiti s tem. Štiri stvari želim povedati. Podpiram vse predloge sprememb, ki ocenjuje tveganje za dominacijo ponudnikov plina. Sam sem tudi vložil nekaj predlogov sprememb v tej smeri. Seveda ne morem podpreti tistih predlogov sprememb, ki ne priznavajo, kako resne probleme lahko povzročajo monopoli. Sam podpiram energetsko unijo, zato podpiram pozive k temu, da bi bile države članice bolj solidarne in da bi oblikovali energetska omrežja predloge sprememb tega ne obravnavajo kot nujnost in nekaj je takšnih predlogov sprememb, zato mislim, da ti predlogi sprememb ne bodo podprti z naše strani, zato ker pač ne vidijo in ne upoštevajo temeljne vrednosti energetske unije. Prav tako podpiram tiste, ki menijo, da je treba upoštevati regionalne posebnosti pri izvajanju uredbe. Želimo si več regionalnega sodelovanja in na koncu še nekaj, ne morem podpreti predlogov sprememb, ki želijo harmonizirati energetsko politiko na evropski ravni, kajti diversifikacija je zelo pomembna. Hvala lepa, poročevalec, računate lahko na moje konstruktivno sodelovanje. Hvala. Gospod Kjučuk, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem gospodu Volskemu za odlično opravljeno delo. dobro smo sodelovali in povem vam lahko naslednje. Prav gotovo prihaja do napetosti med Rusijo in Ukrajino. To pomeni, da bodo potrebni dodatni ukrepi za to, da se zagotovi varna oskrba z energijo. Vse to se odraža seveda tudi v določenih predlogih sprememb. Pozivamo k več regionalnega sodelovanja in regionalne solidarnosti. Šest regij je bilo opredeljenih na evropski ravni, to je storila Evropska komisija in to so regije, ki so pomembne v tem smislu. Vendar nekaj ni popolnoma jasno in sicer evropske države članice bi morale prevzeti odgovornost. Njihova odgovornost pa seveda ne preprečuje regionalnega pristopa in to bi morali prav tako zapisati. nekaj predlogov, več pristojnosti daje Evropski komisiji in to je proti načelam prostega trga, uvajamo pa tudi nekaj omejitev, kar zadeva pristojnosti držav članic. Zato me zanima naslednje. Ali se ustrezno izvaja načelo sorazmernosti v tej uredbi? Nekatere države članice bodo morda prosile za derogacijo. Hvala. Tolmači ne slišimo. Rok za vložitev predlogu sprememb. V AFET-u bomo glasovali 12. septembra. Gospod Ostrovičus, vam to ustreza? V redu. Hvala, gospod Sarjus Volski. Zdaj pa še nekaj komentarjev o poti v Kolumbijo. V zadnjih dneh smo slišali, da je prišlo do dogovora. To pot smo morali preložiti, no potem smo jo izvedli in imeli smo dobre pogovore z predsednikom Santosom, nekdanjim predsednikom Urivijem, tudi predstavniki opozicije in drugimi. Ta konflikt je stal življenja vsaj 220 tisoč ljudi, vse je trajalo več desetletij, zato smo zadovoljni, da je zdaj prišlo do dogovora. Sveda, zadeve še ni konec oktobra bodo imeli referendum na to temo. Vprašali in prosili so nas, da bi tja poslali opazovalno misijo. Gospod Šulc je bil tam, rekel je, da se bo to zgodilo, zato bomo tja torej poslali opazovalno misijo. Obe strani sta imeli različne motive za rešitev tega konflikta, ampak referendum bo odgovoril na pomembno vprašanje. Mislim, da se lahko to navezuje tudi na predsednika Uribeja. Sam si je zelo prizadeval za to, da bi rešili spor z uporniki, ampak tak mirovni proces seveda pomeni tudi, da je treba v politični proces vključiti tiste, ki smo jih prej imenovali teroriste. To je pomemben politični korak. V določenih provincah se bodo lahko naselili, to je povezano z širšo reformo, ki je nujno potrebna. In, kar je najtežje, tisti, ki naj bi bili odgovorni za terorizem, bodo lahko delno nekaznovani. Takšna razprava poteka v vsaki družbi, ampak mir je tako pomemben, da lahko tisti, ki bi drugače bili deležni običajnega procesa, postanejo partnerje. To je težko vprašanje in pri predsedniku Ribe je treba vedeti, da so uporniki njegovega očeta ubili. In pri skoraj vsaki družini v Kolumbiji lahko pokažejo na koga, ki je žrtev te vojne. In mislim, da imamo nalogo, da poskušamo tukaj razumeti, kaj se dogaja. Zato moramo zadevo podpreti, izpostaviti pozitivne elemente in proces je treba podpreti in pomagati. Evropska unija se je že zavezala temu, da bodo poslali v štirih letih 575 milijonov evrov in tudi države članice so poleg tega sprejele zaveze, da bodo poslali nekaj denarja za to, da bi prispevali. Mislim, da je moja država sprejela odločitev, da tja pošljajo 100 milijonov zato, da bi pomagali. Gre za reformo zemlišč, za naselitev nekdanjih upornikov v določenih provincah. To je povezano z socialnimi, ekonomskimi in drugimi vprašanji. To so težka vprašanja in mislim, da bodo to zelo zahtevne naloge. Pomagati moramo zato, da se obdržita občutek, da so vsi zmagali, zato da se še naprej izvaja ta proces. Mi smo tukaj bili aktivno vključeni. Pred pol leta približno smo imeli videokonferenco med partnerji, ki so sodelovali v pogajanjih. Prosim vas da nas podprete, da bomo tja poslali misijo, ki bo spremljala referendum in da bomo še naprej ostali v dialogu za to, da bo mir zavladal. Hvala, gospod Preda in gospod Havet, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot ste dejali, te misije nismo izvedli na koncu meseca eh, marca. Eh, takrat naj bi potovali iz Buenos Airesa, ampak ta del eh, potovanja v Bogoto smo morali odpovedati. Verjetno je bila situacija na koncu dobra, zato ker je konec julija vse skupaj postalo bolj jasno. jasno je bilo, kakšen uh, je sporazum podpisan. Uh, mislim, da je bila misija zelo dobro pripravljena. Kot ste dejali, smo se srečali z več zanimivimi osebami, tako s predsednikom eh, Santošom, kot tudi z, nekate, z nekdanjim predsednikom Oribijem, pa tudi z Karvirjo. Ta bo oziroma je glavni eh, predstavnik tiste skupine, ki eh, zahteva glasovanje. Mislim, da je ideja o opazovalni misiji za referendum eh, zelo dobra ideja, o tem bomo še govorili. Na koncu pa bi rad dejal še tole. Uh, vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je vprašanje statusa Farka. Eh, to je še vedno teroristična organizacija. Kaj pravite? Da, vem, da bi rada gospa Gomeš poenostavila seznam terorističnih organizacij. E, prosili ste tudi, da se PKK umakne ali nekaj takšnega. No, FARC je na tem seznamu in eh, ugotoviti moramo, kaj e, lahko naredimo po referendumu. Hvala za pozornost. Uh, Hvala lepa. Delegacija je bila uspešna, pravi imate gospod predsednik. To je sledilo videokonferenci in resoluciji, ki smo jo imeli, eh, ki smo jo sprejeli na plenarnem zasedanju. Čestitam vam pri tem, da ste odlično izvedli to delegacijo in mislim, da imate prav. Slišali smo, da je nekdani predsednik, verjetno vodja kritične skupine proti mirovnemu procesu. On je to imenoval nekaznovanost in pomembno je, kako je rekla delegacija, da nekaznovanosti ni. Gre za proces resnice in pravice. Predsednik Santos to predlaga in mednarodni zločini, vojni zločini bodo še vedno preganjeni. Zelo pomembno je, da to povemo, kaj ti, če je največji ugovor ta, da bo nekaznovanost, veljala za prejšnje upornike, potem ta argument ne drži vodo, zato ker nekaznovanosti ne bo. Kar zadeva referendum, gospod Brok, prav gotovo boste vedeli, da sta se gospod De Grandes in gospod Urikve vrnila nazaj, tam sta bila pesimistična glede referenduma. Vem, da je ironično, če kot britanski poslanec to rečem, ampak sam sem se bolj optimistično vrnil nazaj o tem glede pripričanja, da bi referendum lahko dobili. Narodna skupnost in Evropska unija imamo pomembno vlogo pri tem, da legitimiziramo ta dogovor, to mora biti jasno. Vse skupaj bo potem seveda igralo vlogo pri tem, da bi referendum na koncu dobili. Preučili smo več vprašanj, naprimer tudi resna vprašanja, kar se deva obravnavo zaporniko in predstavniki zaporov so bili zelo odkriti z nami in govorili smo tudi o zdravstveni oskrbi za zapornike. Slišali smo, da je prišlo do več kršitev človekovih pravic. Tih pred podpisom sporazuma morda so želeli poskusiti priboriti si še zadnje zmage. Dobro, dva kolega na drugi strani, ki nista bila tukaj, gospod Preda, srednjam se z vami, namreč v parlamentu se ne smemo spuščati v stare boje, zato ker se zadeve premikajo naprej. Gospod Santos je rekel, da, je, da ni na levici. Nihče ne pravi, da je na levici, ampak on pravi, da naj bi ta mir dejansko bil sprejet in da naj se država premakne naprej. Vsi v parlamentu morajo to slišati. In kar zadeva občutljivo vprašanje Farka in seznama terorističnih organizacij, gospod Preda je povedal toliko, kor, kot bi lahko Torej, to moramo preučiti. Gre za javno sejo in več ne želim povedati. Vsi pa smo slišali nekaj zadev, o katerih moramo še spregovoriti zasebno. Denar, denar je zelo pomemben, kakor pravite gospod Brok, ampak še bolj pomembno je, da se to enako vredno porabi in imamo model severnoirskega mirovnega procesa. Vsaka stran ima predstavnika v organu, ki skrbi za distribucijo denarja. To zelo pozitivno vpliva na zaupanje in mislim, da bi to morali uporabiti tudi v Kolumbiji. Gospod Brok in gospod Preda imata prav, gre za mir, do katerega bi lahko prišlo po več kot 30 letih vojne. Storiti moramo vse za to, da bomo to podprli. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik hvala kolegicam in kolegom, ki so organizirali ad hoc delegacijo v Kolumbijo. Naš uh, obisk je bil dobro organiziran, dva dni smo se neprestano sestajali z različnimi stranmi in to je bilo zelo koristno. Mirovni sporozum je bil podpisan, to se je zgodilo prejšnji teden v Havani. Tisti, ki so se preborili, zdaj živijo v miru. Nacionalni referendum bo potekal oktobra. Ko sem bila v Kolumbiji, sem imela občutek, da bo večina potrdila mirovni sporazum. Ne glede na to, da predsednik Uribe in predstavnike njegove stranke izražajo pomisleke v zvezi z mirovnim sporazumom. Pravijo, da ta sporazum ne bo zagotovil pravice, ampak da bo FARC izšel nekaznovan. Zdaj se morajo Kolumbici odločiti, ali bodo potrdili mirovni sporozum ali ne. No. Sporazum je velik korak naprej do miru v Kolumbiji, da se bo začelo več paralelnih procesov, sprava, integracija, kompenzacija in rehabilitacija. Upoštevati je treba, da je v Kolumbiji več kot 8 milijonov žrtev grozodejstev Farka v Bogotiji je več sto tisoč ljudi registriranih kot žrtve. 8500 nekdanjih Farkovih vojakov se že poskuša reintegrirati v družbo. 78 tisoč vojakov pa je še vedno v džungli. Predstavljati si samo, koliko dela čaka vodstvo države in družbo to bo zahtevalo nekaj časa in tudi veliko virov, predvsem finančnih virov. Sprava, sprava je zelo pomembna in veliko časa bomo porabili za to, da bi proces pripeljali do konca. Potrebna je prav gotovo tudi naša pomoč. Na koncu pa ne smemo pozabiti na to, kar je povedal Kristjan Preda. Ne smemo pozabiti, da je organizacija FARC še vedno na seznamu terorističnih organizacij in, kolikor vem, bo to spet kmalo na dnevnem redu. Hvala gospod Lopez. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz sem imel to srečo, da sem lahko sodeloval v tej delegaciji. Najprej bi poudaril korisnost takšnih misij, zlasti v primeru Kolumbije. Šlo je za zelo dobro organizirano misijo, ki je imela tudi pomembno politično podporo v tem tako pomembnem zgodovinskem trenutku. Uh, ki smo mu sedaj priča v Kolumbiji. Gre za zgodovinski trenutek, ki lahko konča vojno, ki tam traja že 50 let. Nekaj vtisov o tem, kaj smo tam doživeli. Kolumbija preživlja zgodovinski trenutek po štirih letih pogajanj. Naj povdarim, da smo tekom teh pomembnih, da so pri teh mirovnih pogajanjih osrednjo vlogo igrale predvsem žrtve. Žrtve so bile močno vključene v ta pogajanja. Šlo je za zelo kompleksna pogajanja, tudi o ponovnem vključevanju gverilcev, ki so bili člani Farka. Se pravi, ne bo šlo za tradicionalno pravičnost. Eh, no, ampak eh, ta država ima veliko izkušenj z gverilci in pa za, za njihovo politično participacijo. Kolumbija je posebna država, FARC razkriva strukturne pomankljivosti, ki jih je imela ta država. To je bila nefunkcionalna država, ki ni nadzorovala svojega teritorija, eh, vsaj ne v zadnjih 50 letih. Uh, no, država je v zadnjih letih sicer ponovno prevzela nadzor nad eh, več kot tretjino države. Prav tako ni nadzorovala eh, preprodajalcev drog, prav tako je to država, kjer obstaja velike socialne neenakosti eh, in ta mirovni proces je sedaj velika priložnost, tudi ko gre za dopolnitev te tradicionalno nefunkcionalne države. In naj zaključim. Eh, ta referendum, ki nas sedaj čaka, je zelo pomemben. Eh, tukaj bo pomembno vlogo igrala tudi mednarodna skupnost in pa Evropska unija, kajti na nerazumljiv način eh, v ribe vodi kampanjo za negativen izid tega referenduma. Tolmače ne slišimo, ker predsednik ne govori v mikrofon. Vsak, ki je bil kdaj terorist, pač ni ustrezen za primerjavo z Mandelo. Hvala, se strinjam, no, ampak povedati sem želela, da so nekateri včasih bili teroristi, potem pa jih vzamemo se z nama in ne smemo biti bolj papeški od papeža, ko govorimo o tem, kaj se bo morda zgodilo v Kolumbiji na osnovi pozitivnega rezultata referenduma. Obiskala sem Kolumbijo, zapor in ženske, močne ženske, ki so bile sindikalistke. In obtožili so jih, da so v Farku. To je bilo na začetku mandata gospoda Santoša in že takrat je poskušal doseči ta rezultat. Mislim, da je to velik dosežek in mislim, da bi jih morali podpreti s tem, da jih obiščemo in spremljamo izvedbo referenduma. To podpiram in to so dobre novice. Juan je omenil nekaj neenakosti in mislim, da gre za močno družbo, ki je zrasla v preteklih letih v civilni družbi je dovolj mehanizmov, ki lahko pomagajo preučiti to vprašanje boja proti nekaznovanosti in to mora biti del naših razprav, ko bomo govorili z Kulumbici. Hvala. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. E, bil sem v eni od parlamentarnih misij v Kolumbiji pred nekaj leti in sem lahko Eh, spoznal in razumel, v kakšni napetosti je ta država živela zaradi dolgoletnega nasilja. In pri vsem nasilju, ki smo mu priča v svetu, je to res eh, izreden političen dosežek eh, in mislim, da je to premirje, ta sporazum vredno vse podpore in predlagam, da ga ne podpremo samo politično, ampak tudi finančno in tehnično, in naša misija opazovalna, mislim, eh, naj bo eh, viden del te pozornosti oktobra. Eh, bi bil vesel, če bi lahko v tej misiji sodeloval. Rad bi pa dodal kot delegat oziroma kot član delegacije za Indijo, da je Šri Šri Ravi Šankar, ki je znan v naši hiši in je že marsikje mirovno posredoval, Eh, opravil izredno veliko delo, eh, eh, kar priznava javno FARC sam, ko jih je na, na pogajanjih v pogovorih v Havani prepričal, da sprejmejo Gandijevo pot nenasilnega boja za uveljavljanje njihovih političnih ciljev. Mislim, da gre za res izjemen dosežek in sem vesel, da, da smo priča temu.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 Sedaj pa Afganistan. Pogovarjali se bomo v Afganistanu skupaj s pododborom za varnost in obrambo. Okay.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 kmalo se nam bo pridružil, tukaj pa je že gospod Vigan, tako da predlagam, da kar začnemo. Und, uh, ich hoffe, dass äh, wir von Herrn Wiegand. Nein, no, upam, da bo gospod Vigand nekaj povedal o nadaljnih dogodkih v Afganistanu po vrhu NATO, ki je potekal v Varšavi. Tudi v zvezi z konferenco Donatork bo nekaj povedal in o tem, kakšen bo naš prispevek vsem skupaj. Zlasti, ko gre za okvirni sporozum o partnerstvu in razvoju. Gospod Vigant, izvolite besedo. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, äh, dass wir heute dieses äh, Thema äh, näher beleuchten können. Hvala, gospod predsedujoči. Ravno ste razpravljali o mirovnem procesu v Kolumbiji, o eh, prelomnem dogovoru, ki je bil tam dosežen, gre za prelomen mirovni sporazum. Danes bo se začela tudi pomembna mirovna konferenca v Mjamaru. Ta konferenca bo združila skoraj vse udeležene strani konflikta, ki eh, tam traja že nekaj časa. Uh, upam, da bomo tudi v Afganistanu uspeli nekega dne doseči obsežen mirovni sporazum, no nažalost še nismo na tej točki. In še naprej bomo potrebovali obsežno podporo afganistanske vlade, zato da bomo rešili to državo pred nadaljnim zdrsom na vzdol. Hvaležen sem, da lahko eh, obvestim odbor o teh zadevah. Kolega iz eh, GDDF, ko se nam bo k malu pridružil, konferenca bo potekala 4. in 5. oktobra v Afganistanu. Številni novinari in številni politiki so na nek način pozabili na Afganistan, zato ker eh, smo v naši bližnji ali pa malce manj eh, bližnji sosedski priča eh, številni drugim krizam. Tudi Afganistan je krizno območje in zato ga moramo stabilizirati. Razmere so še vedno zaostrene. Vsak dan umre med 100 in 200 oseb po zasedanju na vrhu v Varšavi, o kateri je govoril tudi predsednik. Eh, ta se je sicer eh, osredotočala na varnostne zahteve, ki jih zahteva NATO. Eh, smo se odločili za organizacijo dogodka za Afganistan, za zbiranje finančnih sredstev za naslednja štiri leta. Sedaj bomo to delo dopolnili. Eh, zbrali bomo 70 partnerskih držav in 30 mednarodnih eh, organizacij. Eh, čaka nas mednarodna konferenca o ekonomskem in socialnem razvoju Afganistana. Po konferencah v Bonu, Londonu in Tokiju želimo sedaj ponovno zbrati dovolj finančnih sredstev za vlado nacionalne enotnosti za naslednja štiri leta. Eh, ne bomo govorili zgolj o financiranju, ampak tudi o drugih pogojih, ki jih mora ta vlada izpolniti, če želi uspeti. 4. oktobra bo potekala tudi konferenca o opolnomočevanju žensk in na to tudi o eh, regionalnem sodelovanju. Glavna konferenca bo potekala 5. oktobra. oktobra. Eh, Predtem bomo organizirali tudi dialog o migracijah. Na tem dogodku želimo formalno podpisati skupno pot naprej pri reševanju vprašanja, eh, vračanja in ponovnega sprejema tistih migrantov, ki nimajo pravice eh, ostati v naših državah. Odpraviti želimo še zadnje ovire in predsednik se je tega eh, že dotaknil, kar se tiče izvajanja oziroma sprejema sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki ga želimo podpisati napredek je bil v zadnjih letih velik, ampak nedosleden. Vse se lahko seveda spremeni in čaka na še veliko dela. Situacija je zelo napeta, revščine je veliko, izpostaviti moramo tudi pravice otrok in žensk. Izivov je veliko. nacionalna vlada ne nadzira celotnega ozemlja države, ampak približno dve tretjini države, uh, vključno z glavnimi mesti in glavnimi uh, cestami, ki jih povezujejo. Mednarodna skupnost eh, mora preprečiti poslabšanje situacije, stabilizirati je treba situacijo in narediti korak naprej na osnovi uh, odgovornosti. Pred nami je veliko izzivov, najprej varnostna situacija, ki je še vedno zaskrbljujoča. Videli smo, eh, kako so se odločili v ZDA, da tam ohranijo predvsej visoko število eh, predstavnikov vojske, podobno so se odločile naše države članice. Če bo prišlo do pritiska na razvoj, potem bomo temu namenili tudi več finančnih sredstev. Politična volja in pa eh, pripravljenost na reforme sta prav tako izjemno pomembna. Še posebej, eh, kar se tiče volilnega sistema, eh, koledar mora biti kredibilen, eh, reformirati je treba tudi ustavo. Gospodarstvo je v zadnjih letih raslo, ampak sedaj je prišlo do preobrata in veliko priložnosti za delo je izginilo zaradi slabšega stanja gospodarstva. Pripravljeni smo eh, prispevati k stabilizaciji Afganistana in eh, te regije, ki eh, si seveda prav tako prizadeva za stabilizacijo države. Želimo se še naprej boriti proti terorizmu, proti nezakonitemu gospodarstvu, ki ga izkoriščajo talibani, ampak ne zgolj talibani, eh, ukvarjajo se s proizvodnjo droge. Pripravljeni pa smo sodelovati tudi z nacionalno vlado, zato da bi odpravili eh, migracijske pritiske, ki postajajo eh, vedno večji izziv za to državo, pa tudi sosednje države tam in drugot. Tesno sodelujemo z Afganistansko. Afganistansko vlado in z drugimi ključnimi eh, akteri. Konferenca, ki bo potekala oktobra, temelji na trih glavnih delih. Prvič reforme, eh, drugič podpora, ki jo moramo zagotoviti in eh, tretjič politični proces, ki ga morajo podpreti regionalni akteri. Kar se tiče prvega dela, je nekaj napredka že bilo narejenega pri krepitvi države. Nadaljevati je treba z reformnim eh, svežnjem, ki eh, ga je uložila eh, vlada nacionalne enotnosti. Imamo okvir za razvoj in mir. Zagotoviti moramo tudi ustrezno izvajanje okvira odgovornosti. S afganistansko vlado smo se na dolgo in počas pogovarjali o tem in brez dvoma bo moj kolega Pierre o tem še spregovoril. Na to druga točka, financiranje. Mednarodno podporo želimo zagotoviti eh, na isti ali pa podobni eh, ravni do leta 2020 in na ta način podpreti razvoj eh, novega razvojnega okvira. Ni seveda dovolj zgolj, da pripravljamo nekakšne makroekonomske številke, to ni dovolj. Eh, glavni dejavnik pri tem je seveda eh, uporaba teh sredstev na terenu in kolega bo o tem prav tako brez doma še govoril. Institucije in pa države članice si bodo prav tako prizadevali, da eh, ohranijo enakšno, enako raven financiranja in na to še eh, regionalni proces. Zagotoviti moramo, da eh, drugi odzunaj ne bodo izkoriščali razlik v eh, afganistanski družbi. Lahko govorimo o Indiji, Kitajski, o Pakistanu, Iranu, o Srednji Aziji, o ZDA, o Rusiji. Pod potrebujemo podporo vseh, tako da bomo zagodili stabilizacijo, mir in eh, ekonomsko sodelovanje. To so trije glavni deli naše konference in eh, upamo, da bomo dosegli konkreten rezultat na vseh treh področjih. Izvajanje eh, ambicioznega reformnega programa vlade nacionalne enotnosti je bistvenega pomena. Temu v preteklosti še nismo bili priča, ta reformni sežen je res obsežen. Eh, bistvenega pomena je tudi za zagotovitev eh, donacij v eh, preteklosti je prihajalo do določene napetosti med predsednikom Afganistana in izvršno oblastjo. Bistvenega pomena je torej, da zagotovimo politično stabilnost. različni eh, deli vlade morajo sodelovati in zagotoviti eh, ekonomski razvoj. To seveda eh, ni samo omevno. Dobili smo več telefonskih klicev, pogovarjali smo se z različnimi predstavniki države, tudi visoka predstavnica Mogherinjeva je pri tem sodelovala. Reformirati je treba volilni sistem. Eh, dogovoriti se je treba o koledarju eh, parlamentarnih eh, volitev. Zagotoviti je treba tudi spoštovanje človekovih pravic. To so glavni izzivi. Še posebej se je treba posvetiti zakonodaji oziroma ukrepom za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroki. Boriti se je treba proti prisilnim porokam. Upamo, da bo vlada še pred konferenco sprejela ustrezne ukrepe za to, da bo ratificirala tudi eh, konvencijo eh, za boj proti mučenju. Imamo eh, okvir za mir in razvoj in pa okvir odgovornosti. To sta dva glavna okvira, v katerih skladu, s katerim eh, delamo. Eh, zagotoviti je treba, kot smo dejali, finančno podporo, zato da bo lahko na to eh, Afganistan samo zadosten. Afganistan trenutno z davki podpira 13 odstotkov nacionalnega proračuna. Brusel bo javno povedal, da je seveda vse odvisno od njihovega izvajanja reform narediti morajo korak naprej v smeri eh, samo eh, zadostnega sistema. Eh, zagotoviti morajo neodvisnost pravosodja, narediti morajo korak naprej pri, broju, pri boju proti korupciji. Korupcija je velik izziv in izvajanje učinkovitih protikorupcijskih ukrepov, uporaba konkretnih ukrepov, to je znak napredka rezultat bomo eh, dobili zgolj, če bomo zagotovili tudi regionalno sodelovanje. Vse skupaj je namreč povezano, brez varnosti ni razvoja in brez razvoja ni eh, varnosti. Zato je potrebna politična podpora na regionalni ravni. Na naši strani pa bomo na najvišji politični ravni poskušali narediti vse za to, da v kontekstu te eh, konference dosežemo napredek. Ponudili bomo rok sodelovanja Rusiji, Afgan eh, Pakistanu, eh, Kitajski, Indiji in Iranu. Ob robu te konference se bomo pogovarjali tudi s Pakistanom in s predstavniki Srednje Azije. Veliki so izzivi tudi, kar se tiče beguncev. imamo afganistanske eh, begunce v Pakistanu in v Iranu, skupaj jih je 2,5 eh, eh, in pa 2,9 milijona. Obenem se moramo lotiti vprašanja pritiska nezakonitih migracij v Evropo. Govoriti moramo o vračanju afganistanskih eh, beguncev, ki so druga največja skupina nezakonitih migrantov v naših državah. Prek tega novega partnerstva, prek regionalnega sodelovanja lahko s to konferenco pošljemo jasen signal za obnovljene mednarodne napore v sodelovanju s Afganistanom. Ne smemo dovoliti, da ta država propade, Eh, stroški bi bili ogromni in eh, škoda bi bila velika. Hvala. Eh, Amilat. Gospod Amilat. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. kjer bi rad zagotovil, da bomo imeli dovolj eh, časa tudi za vprašanje in odgovore, se bom osredotočil na samo konferenco, na pripravo eh, konference. Smo pa pripravljeni odgovoriti na vaše vprašanje o čemerkoli, seveda. Eh, glavni namen, glavni steber konference je mirovni in razvojni okvir, o katerem je govoril kolega. To je tudi dokument, eh, ki bo upravičil eh, zaveze eh, mednarodnih donatorjev. Tekom zadnjih nekaj mesecev smo komentirali ta dokument, pripravljeno je bilo več različic tega dokumenta. upamo, da bo sestanek naslednji teden v Kabulu dovolil mednarodni skupnosti, da da še zadnje komentarje in da s tem omogoči, eh, da, da eh, dokument preide v eh, zadnjo fazo. Drugi stabr te konference in temelj za sodelovanje med Afganistanom in uh, mednarodno skupnostjo je okvir eh, odgovornosti, o katerem smo govorili tudi v Tokiu. Sedaj eh, smo dobili novo različico in upamo, da bo ta spet na misi, to je eh, nujno. Tam bomo namreč eh, našli kazalnike. Mednarodna skupnost in afganistanska eh, vlada bosta na ta način način lahko sprožila dialog o eh, vzajemnih eh, obveznostih. V trenutnem okviru eh, najdemo dva kazalnika, ki bosta verjetno zelo zanimiva tukaj v Bruslju. Najprej protikorupcijski načrti vlade v različnih ministerstvih. Imamo na primer ministrstva za finance, za rudnike, za transport, za komunikacijske in informacijske eh, tehnologije in tako naprej. To so področja eh, javnih ukrepov, kjer je veliko korupcije in eh, tu bo tudi preizkusov veliko. Na to reforma pravosodja, ki se bi naj začela do decembra 2016, povezana bo s prvo reformo. Pogovarjamo se eh, tudi o novih kazalnikih za eh, novi eh, okvir odgovornosti. Tretji, zadnji stebr pa je vrsta nacionalnih prioritetnih programov, ki bi naj pripravila vlada. Naj jih nekaj omenim deset ali dvanajst eh, tovrstnih programov eh, je v pripravi. Upamo, da bo na konferenci predstavljen časovni načrt za eh, upravljanje z javnimi financami. Imamo tudi državljansko listino, ki odraža zaveze vlade, da zagotovi eh, osnovne socialne storitve vsem eh, državljanom posod po državi. Na to imamo še načrt za eh, urbani razvoj, na to načrt za oponomočevanje žensk in pa četrtič načrt za razvoj infrastrukture. O tem bi se naj pogovarjali naslednji teden v Kabulu. In uh, ti dokumenti naj bi bili na voljo na konferenci na to še eh, program eh, kmetijstva. Glede same konference je treba omeniti tudi eh, dogodki, ki bodo potekali ob robu konference. Gunnar je omenil vprašanje spola, vemo, kako pomembno je to, na to program za regionalno sodelovanje. Imeli bomo tudi priložnost da netradicionalni eh, donatori eh, zagotovijo podporo Afganistanu, kar je seveda dobrodošlo. Še en dogodek eh, bi rad omenil, gre pa za sestanek strokovnjakov za makroekonomske zadeve, tam bodo eh, svetovni sklad, eh, svetovna banka, finančni ministri, pogovarjali se bodo o eh, fiskalni politiki in o eh, makroekonomskih vprašanjih nasplošno. To bo seveda eh, sestanek bolj zaprte narave, ki ne bo tako javno izpostavljen. Kaj počnemo na naši strani? Evropska unija bo predstavila pogodbo za gradnjo države, za Afganistan, gre za neposredno podporo uh, za državo v uh, vrednosti 200 milijonov v uh, dveh letih. Vlada bo na ta način dobila uh, še prepotreben fiskalni prostor. Ko finančni minister plača uh, račune za plače, opremo, infrastrukturo in tako naprej in uh, prispeva 40 uh, odstotkov proračuna za uh, vojsko, nima veliko manevrskega prostora, nima veliko denarja, ki mu ostane. Vse skupaj gre prek mednarodnih organizacij, še posebej prek Svetovne banke, ki upravljajo lišne naloge v uh, tem okviru. Želimo pa seveda uh, testirati možnost za uh, Afganistan, da uporablja lastna sredstva, da je samo zadosten. Sodelovanje je dobro, 44 eh, držav je potrdilo sodelovanje v tem trenutku eh, in pa 23 mednarodnih organizacij je eh, potrdilo, da se bodo udeležile te konference. Z nami bodo tudi nekateri najvidnejši predstavniki. Na to zaveze opazovalce bodo zanimale ravno zaveze. Ehm, med drugim gre seveda tudi za medije. Napovedi kažejo, da bi lahko na konferenci zbrali približno 3 milijarde eh, letno za obdobje 2017-2020. Eh, za Evropo to ni nič novega, zavezali smo se k podpori Afganistana v eh, višini 200 milijonov letno do leta 2020. Netradicionalni donatori, naprimer eh, za ljudske države in pa Kitajska, bi prav tako lahko prispevali, bomo videli. Vlada Afganistana, eh, ZDA in mi poskušamo eh, stopati v stik z vsemi donatori, zato da bi zagotovili kar najviše prispevke. Nismo prepričani, da če eh, bodo nekateri drugi, naprimer še posebej Japonska, eh, prispevali veliko, ne vemo, kakšne vsote eh, imajo v mislih, ampak brez doma bo tudi njihov prispevek pomemben. Mislim, da bom tukaj končal. Hvala za pozornost. Hvala upam, da se bo donatorska konferencija udeležila predvsem Irska, kaj ti ravno berem, da je Evropska komisija odločila, da bo Irska lahko od Apple dobila 13 milijard evrov neizplačanih davkov. Tako da tukaj že imamo nekaj sredstev za donatorsko konferenco za Afganistan. Da Apple kaj ne bo nekla. Ja, Apple se verjetno ne smeji temu. Gospod Andrikene. Miss Ostrovičius. Še predtem, gospod Ostrovičius. Um... Ehm. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila obema govornikoma. V zadnjem desetletju je na milijone Afganistancev, moških, žensk in otrok izkusilo napredek kar se tiče sodelovanja v političnem življenju, dostopa do zdravstvene oskrbe in sodelovanja v družbi. To je pomembno, ampak sedaj vse skupaj v nevarnosti. Rada bi spostavila dvoje. Najprej vojaška raba šol. Varnostne razmere so eh, se poslabšali v zadnjih 18 mesecih in šole eh, so v nevarnosti, ne zgolj zaradi talibanskih sil, ampak tudi zaradi varnostnih sil, ki bi jih naj zaščitile. Afganistanska vlada in pa donatori eh, morajo zauzeti proaktivno vlogo pri reševanju te problematike. Na to še eno vprašanje, to je rekrutiranje, novačenje otrok eh, za potrebe vojske v letu 2015 je bilo uh, takšnih primerov uh, enkrat več kot prej. Zanima me, če bi lahko uh, stališče Evropske unije pokrivalo tudi ti dve uh, temi, o kateri bi se pogovarjali na konferenci. Gospod Austrevičius, kot uh, sopresedujoči. Hvala, Elmar. Apple bi lahko pomagal, ampak ne, ve, ne vemo, koliko jabolk potrebujemo za to, da zagotovimo, da Afganistan eh, pristane na pravi poti. Hvala gostoma, ki sta se odrežila današnje seje, da nas obvestita o tej pomembni konferenci v Afganistanu. Evropska unija eh, in države članice in pa tudi mednarodne organizacije, ki eh, z nami sodelujejo. z Afganistanom sodelujemo že dolga leta. Nekatere rezultate smo dosegli in ti so vidni. Je pa res, da potrebujemo eh, dolgoročno sodelovanje s to državo. Govora je o gradni države, o gradni eh, zmožnosti, eh, o gradni javne uprave. Govorimo tudi o mirovnem procesu, po eh, tej dolgi državljanski vojni, po eh, tu invaziji Sovjetske unije in po številnih eh, temeljnih izzivih, s katerimi se sooča družba v Afganistanu. Strategija Evropske unije za Afganistan za obdobje 2014-2016 se izteka. Potrebujemo srednjeročno strategijo za naslednja leta. Veseli me, da se Evropska unija osredotoča tudi na eh, lastništvo nad tem procesom eh, strani Afganistana. Brez sodelovanja države, brez sodelovanja eh, družbe kot takšne ne bomo mogli doseči rezultatov, ki si jih želimo. ravno zato je to lasništvo treba izpostaviti tudi v eh, nadaljem sodelovanju z Afganistanom. Celovite vzajemne zaveze morajo ostati eden od eh, glavnih vidikov našega nadaljnega sodelovanja. Cenim uh, sporazum, ki ga Eh, je Evropska unija eh, dosegla z Afganistanom, kar se tiče eh, samozadostnosti s pomočjo okvira odgovornosti. To je pravo pot naprej, če se želimo boriti proti korupciji, če želimo narediti vse, kar je potrebno, zato da bomo nadzirali korupcijo v Afganistanu. Ta še vedno ostaja zelo pereča tema v zvezi s številnimi projekti, v katerih sodelujemo. Pravi tudi, da ste izpostavili regionalno razsežnost. Ta je eh, zelo pomembna, če želimo eh, vzpostaviti in zagotoviti varnost in stabilnost v sami regiji. Gospod eh, predsednik, gospod in gospodje, s tem bi rad pozval bruselsko konferenco. Da, začenši z oktobrom. Zagotovi visoko eh, podporo tudi kar se tiče eh, vidnosti porabe eh, finančnih sredstev. Ljudje morajo vedeti, kaj se dogaja. Včasih porabljamo milijarde in milijarde, ne vemo pa točno oziroma ni jasno, kaj smo dosegli, koliko otrok, naprimer, eh, je začelo hoditi v eh, šole, koliko bolnišnic in eh, javnih objektov je bilo zgrajenih, kako se ta država spreminja. Mislim, da bi ti rezultati motivirali politike in javnost. Drugič, pozivam k nični toleranci, kar se tiče korupcije v Afganistanu. Vsi sporazumi, ki so eh, doseženi, vsa načela so dobra, ampak vse to ni dovolj, če se želimo očekovito boriti proti tej eh, grozni bolezni v Afganistanu. Zagotoviti moramo kar največjo mero učinkovitosti pri zagotavljanju razvojne pomoči tej državi in ljudem. Naše sodelovanje mora temeljiti na partnerstvu. Le eh, s ponomero njihovega sodelovanja, pripravljenost eh, na sodelovanje je eh, bistvenega pomena in zgolj tako bomo lahko stopili v prihodnost. In to je tudi namen bruselske konference. Hvala. Ana Gomes. Ana Gomes. Uh, refugee camps in Greece a couple of months Ko sem pred nekaj meseci obiskala begunska taborišča v Grčiji, sem bila šokirana, ko sem videla, koliko je bilo tam otrok iz Afganistana, pa tudi družin, največ je bilo žensk in otrok. Mislim, da je nespremljivo, da klasificiramo Afganistan kot varno državo, glede na to, da se razmere slabšajo, kot ste sami dejali kot so eh, povedali že moji kolegi, ne gre zgolj za korupcijo, ki je veliko. Ne, gre tudi za pravosodni sistem, za katerega smo vedno uh, vedeli, da ni deloval. To ni bil pravosodni eh, sistem, to je bil nepravosodni sistem. Še posebej, kar se tiče uh, žensk. To ima seveda posledice tudi na varnostno situacijo v Afganistanu. Zaradi eh, dejanj vojaških sil, eh, vladnih, pa tudi Taliban, eh, talibanov, eh, so bile posledice zelo hude. Veliko je kršitev človekovih pravic, ki jih eh, izvaja tudi sama vlada, kot eh, je dejala kolegica prišlo je do napadov na eh, bolnišnice, eh, problematične so šole in tako naprej. Najhujše pa je to institucionalizirano kršenje pravic otrok. Mislim, da je treba izkoristiti to konferenco za to, da govorimo o tem eh, sistemu, ki je kulturni eh, izgovor za institucionalizirano spolno izkoriščanje dečkov. Talibani novačijo otroke in to je grozno. To je bilo vedno pometeno pod preprogo, vem, kaj se je dogajalo, zato ker sem eh, obiskala to državo. Vse skupaj je bilo pometeno pod preprogo zaradi kulturnih razlik, Eh, ampak temu moramo narediti konec, temu nekaznovanju moramo narediti konec. Eh, varnostne sile, policija, vladne sile, ki uporabljajo otroke za spolno življenje in ki eh, na ta način zagotavljajo tudi novačenje otrok, morajo s tem končati. V nasprotnem primeru Eh, ves ta denar, ki jo porabljamo v državi, nima smisla in situacija bo tako slaba, kot je bila pred nekaj leti. Ja, vielen Dank äh, auch von mir für die. Hvala lepa za vaš uvod. Äh, oprostite, äh, nisem slišala imena drugega govornika. No, on je govoril o Gospod Angel Haps, saj imate napisano v dnevnem redu, pravi predsednik. Financiranje, unterspraken si. No, govorili ste o manevrskem prostoru za financiranje, rekli ste, 40 odstotkov je izdanega denarja za varnost. Jaz sem brala, da celotni afganistanski proračun, torej letni stroški so več kot 5 milijard ameriških dolarjev. milijarde celot, pri 7,2 milijardah celelotnega proračuna eh, se sprašujem, eh, kje je tu še sploh eh, na voljo dovolj finančnih sredstev za javne naložbe, o katerih ste govorili. No, um, stanje v Afganistanu postavlja pod vprašanje učinkovitost dosedanje razvojne pomoči. Prebrala sem, da velika večina prebivalstva živi v revščini in nima dostopa do zdravstvene oskrbe. Eh, vse skupaj bi ponazorila predvsem na situacijo otrok. En milijon Afganistan. En milijon afganistanskih otrok, mlajših od pet let, je podhranjenih in prav tako ima država drugo največjo smrtnost novorenčkov na svetu um, oziroma smrtnost otrok do petega leta. Kako ocenjujete to dejstvo in tudi v kontekstu dolgoletne finančne podpore Afganistanu oziroma vojaškemu posredovanju v Afganistanu. Kakšne rezultate je to sploh pokazalo, kako lahko dosedanjo podporo in posredovanje ocenimo in kakšno strategijo predlagate za to, da bi se svojimi da bi za svojo razvojno pomočjo v prihodnosti dosegli večji učinek. Kdo bo prvi odgovarjal, gospod Vilent ali gospod Alhat? Yes, uh, thank you for all these questions. Uh, I, I, I will try to... Najlepša hvala za vsa ta vprašanja. Poskušal bom prelistati uh, svoje zapiske. Začel bom z zadnjim vprašanjem, če dovolite. Mislim, da so razmere na področju uh, zdravstva v Afganistanu izjemno slabe. Oblikovanje zakonodaje je ena stvar, izvajanje tvrstne politike v tej državi pa je seveda ogromen izjiv. In to verjetno pojasni nekatere slabe rezultate, govorili ste v statistiki. izpostavil bi rad naslednje. Na splošno v Afganistanu, pa tudi drugod po svetu, zdravstvo eh, ni tako priljubljeno med donatorji kot nekatere druga področja. In mislim, da moramo dvakrat eh, razmisliti, eh, ko govorimo o tem, da smo opravili svoje naloge na področju zdravstva v Afganistanu. Evropska unija podpira ta sektor še naprej bomo poskušali nadaljevati s to podporo. Bodi si prek neposrednjega sodelovanja z ministerstvom in eh, javnimi agencijami, Pri tem je treba izpostaviti eh, težave eh, pri sodelovanju z ljudmi, pri dosegov vseh teh ljudi. Sodelovali bomo tudi z nevladnimi organizacijami in drugih, ki, drugimi, ki lahko delujejo v tem uh, okolju. Kar se tiče vašega vprašanja v zvezi s proračunom, nisem pripričan, da sem ga popolnoma razumel. Lahko ponovim eh, naslednje. Država ima proračun, ki eh, se napaja iz uh, davkov, 40 odstotkov tega proračuna porabijo za uh, vojsko. Vse ostalo pa je obvezna poraba, plače javnih uslužbencev, najemnina eh, za infrastrukturo, avtomobili in tako naprej to je obvezna uporaba eh, sredstev vsako leto. Marža, ki jo na to eh, imajo za financiranje vseh nacionalnih prioritetnih programov in vsega ostalega, o čemer sem govoril prej, prej je torej zelo majhna. In eh, ta vrzel, ki obstaja, to vrzel torej zapolnjujejo mednarodni donatori. Za enkrat, doslej, smo v mednarodni skupnosti podpirali državo večinoma prek Svetovne banke ter prek eh, Združenih narodov. To pomeni, da ni veliko donatorjev neposredno delovalo v državi, razen da so eh, podpirali nevladne organizacije. Večina pomoči, ki eh, jo nudimo državi, v državo Roma prek posrednikov, prek Svetovne banke, Eh, ki zagotavlja fiduciarno upravljanje. Eh, in pri tem se poskušamo boriti tudi pri korupciji, proti korupciji. Vladi želimo zagotoviti nekaj fiskalnega manevrskega prostora, ki ga nima veliko. Politiko je doslej eh, oblikovala mednarodna skupnost, ne toliko vlada. Sedaj vlada postopa pravilno, zato želimo vladi omogočiti, da sama neposredno uh, financira uh, te stvari prek pogodbe o gradnji države. Mi smo prvi, ki to predlagamo, dobra novica pa je ta, da uh, Svetovna banka sledi našemu zgledu. Bomo videli, kako bo vse skupaj delovalo. Vlada bo imela priložnost, da nam pokaže, če lahko sam razvija državo, če lahko eh, zbira finančna sredstva in jih na to porablja eh, na ustrezen način, brez korupcije, učinkovito eh, in eh, smotrno. To je pot, ki jo podpiramo. Kar se tiče otrok, se popolnoma strinjam z vami. Še naprej si bomo prizadevali za to, tako kot si prizadevamo eh, tudi za izboljšanje eh, razmer za ženske v tej državi. Z vsem spoštovanjem eh, bi rad povedal, da ni napačno, če priznamo, da je kulturno vse skupaj zelo zahtevno. To eh, še ne pomeni, da moramo sprejemati eh, kompromise, to pomeni zgolj, da so razmere zelo eh, zapletene. Naša podpora ni zgolj nek preprost vzvod, ki ga lahko uporabimo, da spremenimo situacijo. Ne, delati moramo s pomočjo šol in tako naprej. Gre za izobraževanje to pa še ne pomeni, da moramo eh, ostati križem rok eh, in eh, nečesar povedati. Že dolgo zahtevamo od vlade, da zagotovi rezultate pred konferenco. Na njih je, da pokažejo, kaj so dosegli z našo podporo. Ne gre za to, kar smo, kar smo mi dosegli, gre za njihove dosežke. In, uh, semantično gledano je razlika ogromna. Potrebujemo tudi kazalnike, ki bodo medljivi oziroma ki bodo lažje medljivi, kot so bili v preteklosti. Združ, združujemo naše vire, naša sredstva eh, v skrbniškem skladu Svetovne banke in težko je potem eh, posamezne rezultate povezati s posameznimi prispevki posameznih donatorjev. Toliko z moje strani. Uh, the... Na kratko o političnih vidikih. Strinjam se z gospodom Avštrevičisom, ki pravi, da gre za dolgoročno sodelovanje, kjer si moramo prizadevati za mir. Potrebujemo tudi srednjeročno strategijo Evropske unije. julija je eh, sklepe sprejel tudi svet za zunanje zadeve in eh, sedaj pripravljamo to eh, novo strategijo skupaj s komisijo. Seveda to ni enostranska odločitev, zagotoviti treba lasništvo Afganistana. To, kar smo dosegli sedaj, je zelo kritična faza in o tem je treba govoriti tudi pred konferenco. Evropska unija ter drugi donatori eh, zastavljajo legitimna vprašanja. Obdobje pod predsednikom eh, Karzajem eh, ni bilo ravno polno vidnih rezultatov. Sedaj imamo vlado nacionalne enotnosti, zagotoviti moramo, da še naprej ostaja enotna. Povdarek boja proti korupciji. Eh, o katerem smo se pred kratkim pogovarjali, je zelo pomembno področje. Imenovan je bil tudi posebni javni tožile za to področje. To me spomni na izzive, s katerimi se eh, sooča in se je soočala Ukrajina, le da so še večji. Razmere so zelo eh, težavne, še posebej za eh, tiste najrevnejše otroke, o katerih sta govorila gospa Andrikene in gospa Gomeš. O tem je treba govoriti, eh, izboljšati je treba razmere, v katerih živijo ženske in pa eh, otroci. In zato je pomemben ta eh, okvir vzajemne odgovornosti, ki ga sedaj sklepamo. Rad bi izpostavil tudi konferenco o polnomočevanju žensk, eh, ki jo bo vodila eh, prva dama, eh, gospa Gani. In če še niste dobili vabil, jih boste brez doma k malu. Prosim vas, da sodelujete, tam se bomo pogovarjali o teh konkretnih temah. Veliko zelo pogumnih, izpostavljenih žensk iz Afganistana bo poročalo o razmerah ne zgolj uh, tiste, ki živijo v Kabulu, ampak tudi tiste, ki živijo v predvsej bolj uh, težavnih področjih države. Ne smemo pozabiti na to državo, eh, obnoviti moramo naše zaveze, drugače se bodo razmere poslabšale. Hvala. Najlepša hvala